Dear colleagues, back to your seats. Dragi kolegi, prosim, da se usedete. I'm going to chair in French, so if you have... Sedoval bom v francoščini, tako da, če ne razumete francoščine, vas prosim, da si nataknite slušalke. Vzrej, d'abord, uh, saluer et souhaiter la bienvenue Najprej bi rad izrazil dobrodošljico kandidatki za komisarko na tem zaslišanju. To je prvo zaslišanje odbora Envi. Zaslišali bomo dva komisarja in enega izvršnega podpredsednika. Je največji odbor komisarja v tem mandatu in to za vas, gospa kandidatka, je znak, da je to področje in vaš resor za nas izredno pomemben. Vi imate resor zdravje, kot vam ga je določila na novo izvoljena predsednica von der Leyenova. Ukvarjali se boste tudi z bojem proti onesnaženju, strategiji od vil do vilic. Torej, veliko vprašanj, s katerimi se bomo danes ukvarjali, vas čaka. Najprej vas bom prosil, da podate uvodno izjavo. Večina poslancev našega odbora, s katerimi sem se pogovarjal po prejemu pisnih odgovorov, so mnenja, da ste v svojem delu o zdravju zapisali ogromno konkretnih predlogov, stališč in veliko elementov iz vaših osebnih izkušenj. V delu, ki je namenjen vprašanjem o varnosti živil, na to temo se bomo še vrnili, pa so odgovori precej splošne narave. Eh, kandidat za komisarja za kmetijstvo je odgovoril na zelo splošen način, zato od vas pričakujemo bolj konkretne odgovore tokrat. Glede organizacije zaslišanja, koordinatorji bodo dobili minuto in 15 sekund za vprašanje. Gospa kandidatka za komisarko bo potem dobila 10 minut za odgovore, potem boste dobili 45 sekund za dopolnino vprašanje, na katerega in naj še enkrat povdarim, da naj bodo dopolnino vprašanje resnično točno to, torej da se poglobimo oziroma pojasnimo prvo vprašanje, ne pa da načnemo novo, kajti gospa kandidatka ima samo minuto za odgovor, vi pa imate samo 45 sekund za dopolnino vprašanje, kar pomeni, da bo zelo težko načeti novo temo. Računam na vas, da boste spoštovali te omejitve. Sedaj pa predajam besedo gospej kandidatki za komisarko. Izvolite, 15 minut imate na voljo. Thank you. Dear chair. Predsedujoči, dragi člani odbora za okolje in odbora za kmetijstvo. Gospe in gospodi, veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj pred demokratično izvoljenimi predstavniki Evropske unije in upam, da me boste tudi potrdili na mesto komisarke za zdravje. Bom pa nekaj, če sem na začetku povedala, še v svojem maternem jeziku, v grščini. Veliko čas mi je, da sem lahko danes tukaj pred vami kot kandidatka za komisarko za zdravje. Zdravje je seveda zelo pomembno za vse naše državljane. In to bo tudi moj kompas, ki me bo vodil pri mojem delu, če me boste seveda potrdili za komisarko za zdravje. Dragi prijatelji, dragi kolegi, drage kolegice. Evropski državljani pričakujejo tudi dostop do zdravstva, varno in zdravo prehrano in tudi pričakujejo, da jih bomo zaščitili pred boleznimi in epidemijami to si tudi zasluži. Mi imamo v Evropi najstrožja merila na področju prehranske varnosti, zdravja živali in rastlin. Borimo se tudi za to, da bi odpravili neenakosti. Nova komisija predsednice von der Leyen želi voditi novo Evropsko unijo z bolj ambicioznimi zahtevami in cilji. Za našo generacijo je bila Evropa projekt za izgradnjo miru, blaginje in enotnosti. Naši otroci pa si želijo živeti v zelenem in trajnostnem okolju. Vse svoje življenje sem služila javnosti, trikrat sem bila izvoljena v naš nacionalni parlament, poleg tega pa sem bila tudi predsednica parlamentarne skupščine sveta Evrope. 27 let sem delala z otroki in nadoletniki kot klinična psihiatrinja v javnih bolnicah. Tam sem delala na področju duševnega zdravja, se pravi za tiste, ki so veliko krat pozabljeni. Iz prve roke vem, kako pomembno je, da naši zdravstveni sistemi dobro delujejo in kolektivno zdravje naše družbe je odvisno od zdravja vsakega posameznika in posameznice. Vendar pa to ni dovolj, saj je tudi odvisno od splošnega zdravja celotnega planeta, v katerem živimo. Zavezala se bom sem tem ciljem v naslednjih petih letih kot komisarka za zdravje in sicer z vso svojo močjo in zavezo. Dragi prijatelji, zdravje je nekaj, kar moramo vedno izboljševati, ne smemo biti samo zadostni, kajti priča smo hudim in korenitim spremembam, ki pravzaprav spreminjajo našo družbo. Evropa mora biti seveda v uspredju boja za zdravo okolje v digitalni družbi soočamo se z izzivi, ki pravzaprav vplivajo na našo gospodarsko rast in konkurenčnost. Uspešni pa smo lahko samo z pristopom enega in enotnega zdravja in s tem, da zdravje vključimo v vse politike. Zeleni dogovor je tudi priložnost za to, da dosežemo te cilje, kajti v zelenem dogovoru stremimo k trajnostni in cenovno dostopni pridelavi hrane, pri tem pa bi seveda dosegli tudi podnebno neutralnost. Vesela sem tudi, da bo moje delo prispevalo k zelenemu dogovoru, zlasti na področju dobrobiti živali in zdravja ter varnosti hrane. Imamo tudi celotno strategijo od vil do vilic, ki je res celovita in v ospredju bomo seveda postavili družbeno vključenost. Seveda, to so veliki izzivi, ampak s pogumom se jim bom zoprstavila, kaj računam na vašo podporo. Tudi sama sem bila poslanka in zato tudi razumem, da vaši odbori igrajo ključno vlogo v celotnem zakonodajnem postopku. V zadnjih tednih sem se tudi sestala z vami in razumem, da nas povezujejo podobni cilji, recimo, da zaščitimo naše državljane pred vegani, kot so endokrini motilci, da zmanjšamo odvisnost od pesticidov, da spodbujamo dobrobit živali in zdravje rastlin. Tukaj lahko strnemo vrste. Poleg tega pa bom seveda tesno sodelovala z državami članicami, z njihovimi vladami, kajti razumem, da lahko izboljšamo še samo izvajanje že sprejete zakonodaje na tem področju. Poleg tega moramo tudi poskrbeti za to, da bodo potrošniki še vedno zaupali v notranji trg in seveda zato moramo poskrbeti za spoštovanje zakonodaje. Preglednost in poštenost pa nas morata voditi. Moramo seveda udariti po goljufiji na področju hrane, kajti gre za goljufijo in nezakonite trgovinske prakse, ki spodkopavajo našo družbo in enotni trg. Naši državljani morajo biti zdravi in zato jim moramo dati na voljo tudi cenovno dostopna zdravila farmacijski sistem Evropske unije ponuja državljanom visoko kakovostna zdravila, ki so tudi cenovno dostopna. To počne že kar nekaj desetletij. Sama bom poskrbela za bolj strok okvir za medicinske pripomočke, kajti na takšen način bomo tudi pomagali našim državljanom in pacijentom, zlasti na področju zagotavljanja njihove varnosti. Ne smemo pa pozabiti tudi na digitalno tehnologijo in umetno inteligenco. To sta vzvoda, ki nam lahko pomagata tako pri negi in oskrbi pacijentov. In sam ima vzpostavitev evropskega prostora za podatke o zdravju državljanov je tudi nekaj, kar nam lahko pomaga pri doseganju tega cilja. Evropska unija se ne sme sedaj umikati vase, moramo delati na globalni in multilateralni ravni prek naših meja. Poleg tega moram tudi omeniti, da je protimikrobna odpornost nekaj, kar grozi vsem, ne samo Evropski uniji. Sedaj moramo ukrepati, zmanjkuje nam časa. Evropa mora biti v spredju tega globalnega prizadevanja sama. Si bom prizadevala tudi za mednarodni sporazum na področju uporabe protimikrobnih zdravil. in v mojih načrtih bomo tudi pripravili poseben akcijski načrt za zmanjševanje proti mikrobne odpornosti. Čisto na koncu pa bom še nekaj povedala o raku. To je tudi vodilna prioriteta za naslednjo komisijo in mi je tudi zelo tesno pri srcu. Imamo poseben načrt Evropa bo premagala raka. 40 odstotkov vseh državljanov Evropske unije se sooča z rakom v svojih življenjih. Vsi smo prizadeti, morda ne mi, vsekakor pa naši družinski člani. In zato je seveda boj proti raku vodilna prioriteta na področju zdravja. Če pa hočemo premagati to bolezen, bomo potrebovali celovit, horizontalen pristop. Vse. Vse prispeva k tej bolezni. Hrana, ki jo jemo, tehnologije, ki jih uporabljamo, zdravila, ki jih uporabljamo, vse to nam lahko tudi pomaga pri boju proti raku. In seveda vse te vzvode bomo uporabili za to, da bomo zmanjšali negativne učinke raka v Evropi. In ta načrt premagali bomo raka velja za vse moje načrte za strategijo od vil do vilic, protimikrobna odpornost, dostopnost zdravil. Poleg tega mora vse zajemati tudi diagnozo, zdravljenje in tudi palijativno oskrbo ter nego. Ta pristop mora tudi vsebovati sektorje, ki niso samo zdravstveni sektor, ampak moramo se o raku pogovarjati tudi v šolah. O raku sem govorila v Evropskem parlamentu že v preteklosti. Bila sem namreč predsednica Evropa Done. Bila sem tudi velika zagovornica bolnikov. In pri tem lahko tudi povem, da sem vedno sodelovala z industrijo, z vsemi deležniki in z vladami. Poleg tega pa sem tudi v tem parlamentu leta 2003 skupaj z ostalimi poslanci pripravila prvo resolucijo na področju boja proti raku. Govorim tudi iz osebnih izkušenj in zagotavljam vam, da bo boj proti raku še vedno moje vodilno načelo v mojem poslancu, sedaj, če mi boste potrdili na mesto komisarke za zdravje ko bom komisarka, bom imela na voljo tudi ogromno možnosti, da bom dosegla cilje, ki združujejo vse. Sodelovala bom z vami, z ostalimi komisarji, z državami članicami in z vsemi ostalimi deležniki. Če bomo našli kakršne koli pomankljivosti, jih moramo odpraviti in sicer se zavezo in ambicijami. Partnerstva so pomembna, partnerstva, ki temeljijo na zaupanju, preglednosti, poštenosti in odgovornosti. V Strasburgu ste me tudi vprašali, kaj si želim doseči v naslednjem mandatu. In seveda to sem vedno imela v misli, ko sem se prijavila na to mesto. Se pravi, v naslednjih petih letih si želim doseči naslednje in sicer, da smo dosegli in tudi uveljavili učinkovit načrt za boj proti raku. Našim državljanom smo zagotovili bolj zdravo in zeleno hrano, bolnikom dostop do učinkovitega zdravstva. Poleg tega smo pomagali našim državljanom v njihovem vsakdaniku in zagotovili smo, da Evropa dela za vse državljane na področju zdravja. Se pravi, zastavili smo si izzive in cilje in smo jih tudi dosegli. In zato vas seveda danes tudi prosim za vašo podporo, da bomo lahko skupaj dosegli te cilje. Strnimo vrste, tako da se bodo drugi tudi zgledovali po nas in da bomo seveda ustvarili novo okolje za naše državljane, skajti združeni bomo uspeli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naša organizacija za danes. Najprej sedem vprašanj za sedem političnih skupin v parlamentu koordinatorji, oziroma njihov predstavniki, bodo zastavili ta vprašanja. Potem 18 vprašanj za tem, po pravilu don't. Prav tako bodo tudi člani odbora za kmetijstvo lahko zastavili vprašanja, kajti oni so tudi pridruženi odbor pri tej predstavitvi najprej prvo od sedmih vprašanj političnih skupin, ILS. Dolah Mosehat, um, um, minuta in 15 največ. Hvala za besedo. Res sem vesela, da ste omenili, da se boste borili proti raku. Mi smo namreč že doživeli raka čisto osebno. Gre za bolezen, ki je skoraj nepremagljiva in je tudi prvi razlog za smrt v Evropi. Skoraj 40 odstotkov evropskih državljanov je doživelo določen obliko te bolezni v svojem življenju. Tudi letos bo ogromno število državljanov Evropske unije zgubilo življenje zaradi raka. Lahko pa seveda tudi omenim, da imamo v Zahodnji Evropi sicer zelo dobro zdravstvo in zdravljenje. 30 odstotkov manj takšnih uh, možnosti za zdravljenje, je drugot v Evropi in po ostalem delu sveta. Mar se kaj je preprečljivo, če seveda vlagamo več v preprečevanje in seveda, če naprej že spostavimo ustrezne diagnoze mi, naša poslanska skupina je v spredju boja proti raku in zanima me, ali boste v svojem načrtu tudi vključili ukrepe za zagotovitev enakosti pri dostopu za zdravljenje. Najlepša hvala za to vprašanje. Seveda, tudi to je meni zelo osebno. Načrt Evropa bo premagala rak, mora vključevati vse to, kar ste dejali. In če bo učinkovit, bo zajel vse, nikogar ne smemo pustiti samega. Moramo se osredotočiti na vse vidike, preventiva, palijativna oskrba in njega, kajti nedopustno je, da ko vemo, da lahko preprečimo skoraj 30 odstotkov vseh oblik raka, da ne vlagamo dovolj v to, da bi ljudje spremenili svoje življenjske navade, kar bi jim tudi pomagalo pri oblažitvi trpljenja. Glede diagnoze, ja seveda številne države članice imajo programe zgodnjega ugotavljanja, ampak če bodo ti programi učinkoviti, morajo seveda tudi spoštovati evropske smernice. Vem, da je Evropski parlament že sprejel posebno resolucijo tudi na področju dostopnosti do zdravil in to je seveda tudi pomembni del našega načrta. Evropa bo premagala raka. Prej pa sem tudi omenila protimikrobna tveganja. Številni bolniki za rakom izgubijo svoje življenje zaradi te problematike, zato mora biti naš pristop celovit. In seveda temu bom namenila ogromno mojih prizadevanj. Najlepša hvala. Pa še dodatno vprašanje. Hvala. Zelo lepo ste povedali. Imamo priložnost in moramo to priložnost zagotoviti vsem, nikogar ne smemo pustiti samega, ne smemo imeti prvorazrednih in drugorazrednih državljanov. V zadnjih državah članicah so seveda sedaj programi za oblažitev trpljenja, ki je povezano z rakom. Ampak to ni dovolj. Mislim, da moramo tudi imeti evropsko pobudo za zagotavljanje enakega dostopa do zdravljenja, tako da bomo veliko bolj učinkoviti na tem področju. Rak ima različne obraze in različne oblike, ni nikogar ne smemo pozabiti, slasti pa ne smemo pozabiti na naše bolnike. Zdravljenje more biti holistično, ne samo zdravstveno, ampak tudi družbeno. Moramo pomagati tudi njihovim družinam. Ne smemo niti pozabiti na tesnobo, na depresijo, na vse ostale oblike trpljenja, ki jih povzroča rak. Zato imam še naslednje vprašanje. Kako boste še bolj vlagali v raziskave na področju raka, katere ukrepe boste sprejeli. Ja, ampak prosim, da spoštujete 45 sekund, ko boste zastavili dodatno dopolnilno vprašanje. Načrt Evropa bo premagala raka mora vključiti vse. Omenili ste neenako zdravljenja ampak ta parlament je dosegel nekaj pozitivnega. Gre za direktivo o čezmejnem zdravstvu. Ko sodelujemo, lahko tudi spremenimo življenja naših pacijentov. Potem pa še Evropska mreža referenčnih laboratorij. Sedaj imamo dostop do zdravil za redke bolezni. Imamo tudi uh, več dostopa do pediatričnih zdravil. Seveda verjamem v sodelovanje, mar se kaj lahko storimo. Seveda nimam neke čarobne palice za pomankanje zdravil, imam nekaj predlogov, seveda. To bom lahko samo izpilila, če bom postala komisarka, ampak seveda mi smo vsi zavezani na črtu. Evropa bo premagala raka. Zdaj pa, Gitte Güterland za SND. Hvala za besedo. Izpostavljenost endokrinim motilcem je tudi povezana z eh, diabetisom, z neplodnostjo, z rakom, pa tudi z ostalimi boleznimi. Zlasti so pa seveda občutljivi in izpostavljeni mladi otroci in seveda to sabo prinaša tudi hude stroške. Je pa eh, treba tudi povedati, da so endokrini motilci povsod v vodi, v kozmetiki, v embalaži za hrano. Vsi smo izpostavljeni tem snovem. Me pa zanima, ali boste tudi pripravili horizontalna merila za določitev teh endokrinih motilcev v vseh sektorjih. Ali se bomo lotili tega ziva? Vem, da ima komisija neko šibko strategijo iz leta 2018. Kaj boste storili? Najlepša hvala. Jaz se bom vedno usmerjala v prihodnost in ne v preteklost preteklost. Tako da bi se seveda vam najprej rada zahvalila za to vprašanje. Endokrini motilci so tudi v mojem pismu o poslanstvu. To je samo po sebi že prioriteta. In prav imate, moramo storiti več. Ti motilci vplivajo na naše zdravje. To je nespodbitno dejstvo. Poznam tudi resolucijo parlamenta iz leta 2019, vem, da si tudi želite zakonodaje pred letom 2020. Tako je, treba je seveda določiti horizontalna merila, to mora biti naša prioriteta. V zadnjih 20 letih smo dosegli določen napredek, vendar pa moramo storiti še veliko več. Tukaj smo samo zato, no, saj jaz ta razlog je, da zaščitim naše državljane in naše okolje. Bi pa rada še nekaj povedala, potrebujemo več znanosti, da bomo videli še vse mešane učinke, ki jih imajo ti motilci. Treba je opraviti še določene raziskave, treba je počakati tudi še na rezultate tako imenovanega fitness čeka. Vem, da države članice sedaj že pripravljajo akcijske načrte, moramo jim pri tem tudi pomagati. Endokrini motilci bodo seveda zelo pomemben del agende naslednje komisije. Eh, Hvala za ta odgovor. Dobro, ne bom se prepirala z vami glede tega, si pa želim, da mi pojasnite še naslednje. Ali se strinjate s tem, da so endokrini motilci tako nevarni, kakor rak in ostale strupene snovi? Zanima me tudi. Dejali ste, da boste obrali horizontalen pristop. Vseeno pa mislim, da je treba razlikovati med tistimi endokrinimi motilci, ki jih že zajema evropska zakonodaja in ostalimi strupenimi snovmi. Najlepša hvala. Tudi jaz se nočem danes z vami prepirati, si pa želim možnosti, da se z vami pogovarjam o mojih načrtih in da tudi prisluhnem tebi in ostalim poslancem in poslankam. Nočem seveda primerjati nevarnost in škodljivosti endokrinih motilcev z rakom. Poznam njihov škodljiv učinek na zdravje ljudi. To je dejstvo in kaj moramo tudi storiti. To je tudi moja zaveza. Ukrepali bomo pri komisiji, sedaj, sedaj čakamo še na fitness check. S vami bom tudi sodelovala, kajti hočem videti, kaj lahko storimo skupaj, da dosežemo napredek. To sem že povedala, ukrepali bomo tudi na področju endokrinih motilcev. Uh, Zdaj bom podal besedo sebi. Mislim, da je takšno pravilo vedno dobro. Torej, sedaj za minuto in um, 15 sekund bom predal predsedovanje podpredsedniku. No, gospa kandidatka, imam vprašanje glede pesticidov v svojih pisnih odgovorih na vprašanje ste dejali naslednje. Skupaj moramo razmisliti o možnosti, da bi vzpostavili nujen cilj zmanjšanja na evropski ravni, ko gre za tveganje uh, za pesticide ali pa povezane tveganja s pesticidi. Skupaj moramo razmišljati še o drugi možnosti, kako ukrepati. Imam enostavno vprašanje. Eh, v okviru strategije od vil do vilic me zanima, ali bi podprli cilj s konkretnimi številkami za znižanje vsebnosti pesticidov in pa znižanje tvegan povezanih s pesticidi v Evropi. Hvala. Thank you very much. We are all aware that um, there is a, a strong legislation. Vsi vemo, da v Evropi že imamo kar rigidno zakonodajo, ampak problem je v tem, da se ne uveljavlja v praksi, vsaj ne zadosti. Rada bi se zahvala parlamentu, da ste vzpostavili odbor pest, torej za pesticide. Ste že dosegli veliko rezultatov in vem, da ste bili pogosto kritični do držav članic. Ta odbor se vedno zauzema za preglednost, pa tudi za odgovornost. Zame je to zelo pomembna beseda. Vse skozi potekajo ocene preko Refita, tudi to je treba proučiti. Upam in sem optimistična, eh, da bomo spremenili osnovno živilsko zakonodajo, da bomo tako povečali preglednost in da bo to pozitiven korak naprej. Gospod Kanfa, za eh, vas lahko rečem tole kot odgovor. lahko sprejmem zavezo, da bomo zmanjšali odvisnost od pesticidov in pa da poskušamo vlagati več in spodbujati uh, eh, sektor v to, da najdemo alternative, ki znižujejo tveganja. To je naša skupna odgovornost. To je tudi v pismu o nameri. Uh, izvoljene predsednice, torej od Vildo Vilic. Državljani so zelo zaskrbljeni, moramo jih spoštovati in moramo biti čim bolj učinkoviti pri našem delu. Hvala. Pesticidi vplivajo na ljudi. Prav zato potrebujemo konkretne številke za znižanje. Prav tako pa vpliva tudi na čebele v Evropskem parlamentu, bomo morda sedaj zavrnili predlog eh, komisije glede metode za ocenevanje eh, metode eh, učinka pesticidov na čebele. Če čez nekaj časa parlament ne bo dobil predloga komisije, me zanima, kaj boste storili vi. Ali boste potem um, spoštovali to, kar pravi EFSA, znanost, tako da bi skupaj mi okrepili države članice v to, da se sprejme um, jo ukrepi in pa da EFSA opravi celotno oceno učinka o vplivu pesticidov na čebele. Lahko se zavežem k naslednjemu. Če bom seveda imela to možnost kot uh, komisarka. Namreč, da ne bomo zniževali standardov pri zaščiti čebel in pa drugih opraševalcev. Vsi smo sedaj ugotovili, da je to zelo, zelo pomembno vprašanje. Zaščito čebel mora postaviti v spredje naših politik. To je tudi del zelenega načrta, kar je tudi del uh, pisma o nameri. Leta 2013 je komisija prepovedala um, tri strupene snovi. Uh, mislim pa, da je prišlo do številnih težav pri izvajanju um, predloženih dokumentov od EFSE. EFSE in pa države članice so se sedaj dogovorili, da bomo šli naprej, da bomo pogledali um, strupenost snovi. Sedaj se pregledujejo rezultate, kajti je treba tudi pogledati kronično strupenost in treba je poskati soglasje. treba izmanjšati upravo neonikotinoidov. In um, to je naša prava naloga. Ampak moramo doseči soglasje, tako lahko delamo. Skupaj s parlamentom, skupaj državami bomo poskušali poiskati pot naprej. Tako da bomo dejansko um, izvali te smernice za zaščito čebel, tako da bomo dejansko zaščitili naše okolje. Včasih govorimo o vpraševalcih in čebelah na splošno, in potem si pogledamo torej, um, sektor za zdravje. Pa si mislite, da je to samo javno zdravje. Pa ni samo javno, zdravje je vse, zdravje. Planet, um, živali, rastline, vse je zdravje, um, tudi um, celoten cikl življenja. In Eh, to, kar pravite, je enako pomembno kot druga vprašanja, ki ste jih prej omenili, naprimer, uh, eh, gospa um, Gutela. Torej, vsi živimo na istem planetu in vsi moramo zaščititi vse te oblike življenja. To je tudi naša odgovornost. Hvala sedaj pa Mišel Rivazi za zelene. Hvala, dobrodošli v tem odboru. Sama nisem ravno zadovoljna z vašim odgovorom na vprašanje gospoda eh, Kanfana. Uh, Pravite, nova komisija se bo zavezala k temu, da bi eh, dosegli ničto onesnaženost. Glejte, um, že veliko bilo um, sporov z vašim predhodnikom na področju pesticidov, sploh ko je šlo za uh, glifosat in pa za endokrine motivce. Parlament je bil zelo nezadovoljen z delom komisije na področju pesticidov. Tako zelo, da smo spostavili poseben odpor, kjer smo um, pozvali k izboljšavam zakonodaje na področju pesticidov. Uh, Trenutna komisija pa nažalost ni poslušala. Ponovno bomo imeli um, težave. Parlament torej želi zavrniti um, ta predlog komisije glede smernic. Um, v bistvu države ne želijo izvajati zakonodaje, pa je to zakon. Glejte, pesticide se lahko dobri samo, če nimajo nobenih stopenih učinkov na čebele. Samo tako so jih lahko dobri. Uh, ampak um, več držav pa nasprotuje tem predlogom. In komisija se je vzdržala, ni um, pritisnila drž na države. In mi bomo sedaj kot odbor lahko uhvarjali temu pristopu in predlogu komisije. Torej, če boste postali komisarka, ali boste spremenili pristop komisije in ali boste v naslednjih treh mesecih podali predlog za uveljavljanje zakonodaje, kot to predlaga EFSA, um, ko gre za kronično strupenost in pa vpliv um, pesticidov na domače čebele. Hvala. Ja, vidim, da ste zelo um, frustrirani in jezni ter razočarani, ampak ne morem odgovarjati za to, kar se je že zgodilo. Sama lahko povem um, to, kakšno je naše stališče sedaj, kaj je bilo naše pismo o nameri in pa kaj pravi izvoljena predsednica. Sedaj govorimo o zelenem načrtu in pa o projektu Od vil do vilic. To so naše prioritete. Sama poslanka, torej zakonodaja, treba izvajati, vsi moramo delati na tem. Potem ste vprašali, ali bi se zavezala k temu, da bi v treh mesecih pripravili zakonodajo. No, tukaj delamo kot kolegi, komisarov, ampak lahko pa se zavežem nečemu. Namreč, da poskušamo doseči soglasje, tako da bomo postali bolj učinkoviti in pa da bomo dejansko izvali zakonodajo. To niso neke prazne besede, to niso neki slogani. To je v mojem mandatu. Od Vilda Vilic je del mojega mandata, tudi zeleni načrt, eh, ki ga bo vodil eh, podpredsednik Timmermans, je del našega mandata in skupaj moramo sodelovati, da bomo uspeli. Pesticidi so pomembno vprašanje in vsi vemo, da zakonodaja ni bila ustrezno uveljavljena. Odbor PEST je pripravil poročilo. Res hvala lepa za to poročilo. Bilo je kritično, ampak veliko resnice je bilo v tem dokumentu. In sedaj bo pa naslednja komisija uh, prišla na vrsto, da ukrepa. Če bom komisarka za zdravje, uh, bom pristojna za to, da to dejansko uveljavimo tudi v praksi. Hvala. No, ampak v bistvu niste odgovorili na vprašanje. Če je problem? Iz leta 2009 imamo že zakonodajo, ta zahteva, da se upošteva kronične učinke. Eh, Komisije pa države članice pa tega ne spoštujejo. In zato vas sprašujem, prosim, da um, pritisnete na svet. Eh, to mora biti politično, ne pa tehnično vprašanje. Če bo to postalo politično vprašanje in bo svet uh, torej imel kvalificirano večino, potem mi kot parlament lahko ukrepamo pri državah članicah. Ampak v bistvu pa kot komisija sploh nimate poguma, da bi predložili uh, zakonodajni akt svetu. Če boste postali komisarka, se res sprašujem, kaj boste storili um, za to. Uh, da bomo dejansko uveljavili zakonodajo, ki jo predlaga EFSA za čebele. Um, to morate obravnavati na um, svetu, to mora biti politično vprašanje, ne pa tehnično vprašanje. Se strinjam, da je to politično vprašanje, to ni tehnično vprašanje. Zato sem že prej povedala, da želim imeti pred seboj priložnost, da sodelujem z državami članicami in da gremo tukaj naprej. Kajti imate prav, ne moramo se gledati um, samo um, akutne toksičnosti, ampak moramo pogledati uh, tudi kronično um, stropenost. In delali bomo na podlagi znanstvenih dognan. Bom tukaj nekaj naredila, to uh, lahko povem iz enega in edinega razloga, ker je to zelo, zelo pomemben del zaščite našega planeta, našega okolja in pa našega življenja vsak dan v okviru uh, zelenega načrta in pa od vil do vilic. Hvala lepa, sedaj pa Sivlja Limer, uh, samostojna poslanka. Dobila sem tudi vaše odgovore, ki sem jih tudi temeljito prebrala. Imam tudi dve vprašanje, ki nista povezani z splošnim poslancem. Gre za darovanje organov. To je moje prvo vprašanje. Vem, da imajo države članice različna merila in različne pogoje. Sedaj imamo posebno določbo o protislovju v Nemčiji in zanima me, ali boste tudi tukaj ohranili načelo subsidijarnosti, kot da bodo države članice same urejale to področje, oziroma ali si želite imeti evropski zakonodajni okvir ki seveda morajo tudi vsebovati privolitev k darovanju organov. Potem pa še drugo vprašanje. Omenili ste proti mikrobno odpornost, niste pa omenili najhujšega problema, ki je povezan s tem. Gre za to, da nismo razvili in odkrili novih antibiotikov. Kako spoh mislite, pravzaprav to spodbujate, kajti vsi vemo, da sedaj uh, imamo ogromno protimikrobnih zdravil na zalogi, ki se pa pravzaprav sploh ne uporabljajo. Z drugimi besedami, razvoj za farmacijsko industrijo se ne splača več. Hvala. Bom poskušala odgovoriti na to v dveh minutah. Hvala za obe vprašanje. Darovanje organov je zelo pomembno vprašanje za države članice, ker vemo, da je od tega odvisno veliko življenj. Naša prioriteta mora biti varnost in pa to, da podpiramo inovacije, kajti moramo tukaj doseči napredek. Se zavedam tega, da v nekaterih državah imate sistem eh, izstopa, opt-out. V veliko državah to ni dobro delovalo, prav tako bo komisija kmalo pripravila evalvacijo, mislim, da konec leta 2019. In potem bomo videli, kako bo s tem. Potem pa se lahko odločimo, kako naprej. Države so pripravile in um, izvedle akcijske načrte. Potem pa je drugo vprašanje, ali potrebujemo evropsko strategijo ali ne. Najprej moramo počakati na oceno. Vem, da je to zelo bistveno vprašanje, kaj ti vključene, jih je veliko ljudi, veliko jih načaka na seznamu in ne more biti hujšega, kot da si na tem seznamu. Potem pa boj proti protimikrobni odpornosti. Imate prav, nisem prepovedala, kaj ne bi storili. Dejali smo, da obstaja problem. V redu. 30 eh, tisoč smrti na leto zaradi protimikrobne odpornosti leta 2017 je komisija pripravila drug eh, akcijski načrt in morda se motim, ampak mislim, mislim, da so na eno agento postavili 70 ukrepov. Glede, če imamo agento, pomeni, da bi torej dali vse pod um, um, eno okrilje, torej um, ljudi, živali, um, rastline. Glede, to je celosten problem. Zato so v G20 in pa v Svetovni zdravstveni organizaciji sploh menili tako pomembno vprašanje. Treba je spodbuditi komisijo, um, industrijo, da pripravi nove antibiotike. Um, in da imamo inovativne izdelke. To je čezmejni problem. Zato potrebujemo globalen odgovor. Želim, da je Evropa tukaj vodilni akter. Ja, oh, ja, ja se ja, niste odgovorili na nobeno izmed mojih dveh vprašanj. Vprašala sem vas po vašem osebnem mnenju, se pravi, ali mislite, da bi morali imeti zakonodajni okvir za darovanje organov, temu uh, vprašanju ste se izognili, potem pa kako boste pravzaprav spodbujali raziskave, ko pa se recimo zaloge antibiotikov sploh še niso izčrpale. No, to je bila samo uh, izjava, kajti tudi na to vprašanje niste odgovorili. No, vse je bilo to vprašanje, ampak lahko vam podam samo pošten odgovor. Uh, ali bomo pripravili krovno strategijo za darovanje organov na evropski ravni ali ne. Glejte, najprej treba počakati na oceno. Ehm, konec leta 2019 nam bi jo dobili. Potem bomo videli, kje smo in kako naprej. Eh, potrebujemo dokaze in znanost. Potem se lahko pravilno odločimo. Glejte, sedaj bi zlahko, zlahko lahko rekla, bom to predlagala. Ampak eh, ne morem tega reči um, ne morem tega vsebinsko podkrepiti. Najprej moram pridobiti vse informacije. Evalvacija komisije pa bo na voljo konec tega leta. Potem pa še protimikrobna odpornost. Tukaj mora biti zgled za druge in moramo pomagati industriji za večjo inovativnost, tako da se proizvedejo novi antibiotiki. Sedaj pa ikra. Um, Joanna Kupczyńska. Je naslednja. Szanowna Pani, w odpowiedzi na przesłanie... Hvala lepa, predsednik. V pisnih odgovorih ste dejali tesno sodelovanje s kolegijem komisarjev in pa z drugimi zainteresiranimi stranmi ter pa z industrijo, tako da bi uh, upoštevali cilje trajnostnega razvoja OZN. Pravite, da je treba mobilizirati vse uh, dostopni instrumenti na področju javnega zdravja, pri raziskavah, znanosti in pa pri politikah zdravja. Prav tako ste omenili določene namene glede integrirane mobilizacije agencij, ki so vključene na to področje. Ali potrebujemo boljše usklevanje vseh teh dejavnosti v komisiji, eh, glede Sante, Devko in in pa gete za raziskave. Ali bi lahko racionalizirali, uskladili vsa ta področja pri zdravju, tako da bodo vsi ti ukrepi dosledni in razumljivi za vse in pa v skladu z um, EU agendo, sploh s ciljem številka 3. Hvala lepa za to vprašanje. No, vedno lahko stvari bolje um, usklajujemo kot pa to počnemo. Izvoljena predsednica je zelo jasno predstavila, kako bomo sodelovali kot kolegi. Sedaj govorimo o zdravju in številna področja so horizontalna, tudi zdravje. Če bom, torej komisarka, bo moja dožnost, da tesno sodelujem z vsemi drugimi komisarji ki so del zelenega načrta ter pa um, od vildovilic. Komisar uh, Timmermans, Sinas uh, in pa Vestager. Vsi so vključeni, kajti tudi digitalna agenta mora biti del uh, zdravstvene politike. In zato želim tesno sodelovati z vsemi, tako da bomo dosegli rezultate, uh, da bomo storili to, kar smo obljubili. Potem pa boljše usklajevanje. Sama sodelujem z institucijami in organizacijami, vedno želim doseči soglasje in vedno želim ugotoviti, kje stvari niso racionalizirane eh, in kako to izboljšati. Želim uporabiti takšen pristop tudi v svojem mandatu. Bom poslušala vse poslance in parlament kajti pogosto lahko najdete nekaj, česar mi ne in potem to izpostavite. Torej, da, bom sodelovala z drugimi komisarji, res potrebujemo boljšo koordinacijo na nekaterih področjih. Vse to bo del mojega programa, če bom postala komisarka za zdrave. Prosim. Hvala. Torej, sedaj um, bi komisija lahko prerasporedila generalne direktorate in oddelke in tako bi lahko tudi poskrbela za to, da bi farmacevska industrija prišla nazaj v Evropo, vsaj v večji meri. To bi zagotovilo večjo varnost za našo celino in prav tako bi vsi imeli boljši dostop do najbolj bistvenih zdravil. Kaj mislite o tem? Uh, Ja, vem, da je to velik problem za marsikoga in vem, da smo odvisni od zdravil iz tretjih držav. Moramo biti zelo previdni glede tega, torej, kakšen je nadzor in kakšna varnost. Ja, treba je spodbujati in vlagati v inovativnost. Evropa mora biti tukaj vodilni akter tudi pri farmacijski industriji. To je zelo pomembno. Tukaj govorimo o celotnem svežnju. To vključuje tudi digitalizacijo. Prav zato moramo uh, biti v koraku s časom, z tehnologijo in znanstvenim napredkom. Delati moramo horizontalno. Sama sem delala v zdravstvenem sektorju, ampak bila sem tudi poslanka in zato vem, da ljudje vse skozi potrebujejo zdravila in vem, kaj pomeni pomankanje zdravil ali pa da zdravila niso cenovno dostopna. Ja, lepo bi bilo, če bi sedaj rekla, da imam čarobno paličico za vse, ampak je nimam tukaj in sedaj. Moram pogledati vsa ta področja, tudi cene in pa povračila iz zdravstvenih blagajn. Farmacijska industrija mora pravno gledano zagotoviti, da imajo pacijenti dostop do zdravil Zato moramo tukaj celostno delovati na področju farmacevtske um, industrije, tako da bomo dosegli to, kar potrebujejo bolniki. Pa še nekaj bi omenila, um, kar zaenkrat še ni bilo izpostavljeno. Zaenkrat. Ocena o zdravstveni tehnologiji je ključna in mislim, da je to eden izmed korakov naprej, če bomo uspeli tukaj doseči rezultate. potem eh, morajo biti novi poslovni modeli, tudi to je ključno in na vsak način mora biti Evropa še vedno vodilni akter na tem področju. Hvala lepa sedaj pa Katarina Konična, zakuje. Vážená pani dezignovaná komisárko. Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Naj se navežem na vaš zadnji stavek, to je povezano z mojim vprašanjem. Eurobarometer pravi, da večina evropejcev želi, da se Evropa bolj ukvarja z zdravjem. Veliko državljanov celo misli, da je na področju zdravja premalo evropskih ukrepov EU. Gotovo se strinjamo, da vsi evropejci nimajo enakega dostopa do zdravljena. To je sploh za redke bolezni, pa še za marsikaj drugega. In to je problem, ki ga še poglabljamo, ker nimamo skupne evropske ocene za zdravstveno tehnologijo. Kot ste povedali, če boste postali uh, komisarka, rekli ste, če bomo uspeli, uh, me zanima, ali boste še vedno podprli predlog uh, komisije, ki ga je v prejšnjem mandatu podprl parlament. Kaj boste storili za to, da bo svet nekaj naredil? Uh, kajti brez evropske strategije se nič ne bo premaknilo, ne bo boljšega dostopa bolnikov do zdravil. Leta 2018 je komisija podala predlog in mislim, da je potem leta 2019 eh, parlament pripravil resolucijo. Eh, ta ocena za zdravstveno tehnologijo je ključna, tako lahko bolniki vedo, kakšna so zdravila, ali so varna ali ne. To je ključno, ker potem bolniki lahko vedo, ali bodo šli na eh, test in eh, kakšne bodo naprave, kjer bo to potekalo. In prav tako je to pomembno zaradi inovacij. Se zavedam, da nekatere države članice ne želijo tukaj iti naprej. Ampak prav tako pa moramo vedeti, da nikogar ne smemo pustiti zadaj. Moramo združiti vire, imeti skupne standarde tako da lahko zaščitimo bolnike. To je moj cilj in bom zelo močno delala na tem, tako da dosežemo soglasje. Tako da bo predlog komisije iz leta 2018 glede zdravstvene tehnologije in ocene sprejet. Kajti To je ključen, nujen del kakršnega koli zdravstvenega sistema, um, ki ga želimo v Evropi. Nicmenje rada bih vam rekla, da to ni njenem obesedovanju. Hvala. No, tukaj ne gre samo za varnost, gre tudi za učinkovitost in smotrnost. Pravite, da želite soglasje. No, veliko sreče pri iskanju soglasja z državami članicami. Zelo težko bo to doseči. Mislim, da se moramo vsi tega zavedati. Vsi, tudi države, morajo vedeti, da potrebujemo to, um, če ne, ne bo enake obravnave za vse. Ampak pri tej oceni za tehnologijo smo tudi bolj vključili vidik bolnika kot pa prej. Zato me zanima, ali boste bolj vključili razsežnost uh, bolnika v zakonodajno splošno, ali boste um, torej bolj spoštovali bolnike ali jih boste bolj vključevali v prihodnosti ali ne? A... Ja, to je vprašanje polno izzivov in bom tako na to tudi odgovorila. Sama sem um, pravnica um, za odvetnica, ki. Bolnike, oziroma, bi sem bila tudi sama bolnica, ker sem se bojevala z rakom. Uh, In eh, vse skozi sem tudi sodelovala z skupnostjo bolnikov v državi, ki jo najbolje poznam, smo uspeli pripraviti zakonodajo, ki omogoča združenim bolnikom, da so akter pri odločanju, ko gre za najbolj pomembne odločitve v zvezi z njimi. Zato seveda ja, bom sodelovala z pacijenti, pa tudi z vsemi drugimi akterji. Tako da bomo dosegli to soglasje glede ocene za zdravstveno tehnologijo. Prostovoljni pristop ne deluje, potrebujemo standarde in moramo iti naprej. Uh, Najlepša hvala. Sedaj gremo na drugi krok vprašanj. Začeli bomo zopet z e LS besedo ima gospod Bošoj. Najlepša hvala, gospa kandidatka, najlepša hvala za dobro predstavitev. In uh, niste imeli dovolj časa, da bi podali bolj konkretno predstavo eh, vaše, vašega uvoda. In najpomembnejših vprašanj na področju zdravstva je digitalizacija, e-pacijent in obstoj. različnih eh, primerjav podatkov pacijentov po, med državami. Istočasno pa je treba uporabiti umetno inteligenco in robote v zdravstvu. Veliko je treba še storiti v državšajcah in tudi na evropski ravni. Koncept digitalnega zdrave se hitro razvija in rad bi ponovil. Revolucija iskanja zdravil in zdravljenja je veliki ziv. Še bolj pomembno je pa, da ugotovimo, kako bi učinkovito porabili vire in sredstva in kaj lahko storimo na področju digitalizacije. Kot prihodnja komisarka za zdravje, če vas bo parlament podprl, kakšne ukrepe boste sprejeli za digitalizacijo evropskega zdravstvenega sektorja? Najlepša hvala, gospod Pulsoji, najlepša hvala za vaše vprašanje. V mojem pismu namere ste verjetno opazili digitalizacijo prostora za pacijente. Digitalizacija zdravstva je zelo pomemben del agente, agende in je zelo pomemben vidik za naše državljane. Videli smo pozitivne učinke tega, napravili smo namreč velik napredek. Pri čezmejnem zdravju leta 2019 smo videli e-recepte med različnimi državami članicami in poročila o pacijentih. To pomeni, da lahko zagotovimo kontinuiteto zdravstvene oskrbe čez mejo. To moramo storiti za naše pacijente. Zavezani smo digitalizaciji zdravja in zdravstva. Imamo že um, mreže za reference, tako da lahko klinike in pediatrične klinike dobijo dostop do teh podatkov. To lahko korenito spremeni zdravstveno področje. Zelo smo zavezani temu, vendar pa moram dodati še nekaj. Pri tem moramo biti tudi previdni, še posebej, ko gre za varstvo podatkov pacijentov. To je treba imeti vedno pred očmi, ko govorimo o e-zdravju. Varstvo podatkov mora biti enako pomembno. Evropski prostor podatkov bo zbral vse potrebne podatke. Tudi to je del mojega pisma namere z veseljem bom sodelovala s komisarko Vestager za to, da dosežemo čim prejšnji napredek na tem področju. Najlepša hvala. Popolnoma se strinjam z varstvom podatkov. Tudi, ko govorimo o robotih in umetni inteligenci, treba rešiti veliko etičnih vprašanj. Da pa zagotovimo interoperabilnost, da dobimo evropski format za zdravstvene kartoteke, da lahko te kartoteke uporabi v drugi državi članici. Zato potrebujete podporo držav članic in državljanov. Boste vi povečali informiranje državljanov glede e-zdravja, boste spodbudili bolj učinkovito izmenjavo izmenjava podatkov med državami članicami? Tukaj vidim problem in to je, da niso vse države članice na enaki ravni. Ko moramo napredovati, moramo to storiti skupaj in tudi glede digitalizacije niso vse države dosegle enak napredek. Zato moramo spodbiti države članice, zato, da tiste, ki niso tako napredne, tudi naredijo napredek. To je pomembno, kajti če bomo izvajali direktivo o čezmejnem zdravstvu, potem potrebujemo sodelovanje držav članic, da napredujejo na področju e-zdravja. Videli smo veliko pozitivnih posledic direktive čezmejnega zdravja. Veliko krat pozabimo na to, da moramo ravno tako spodbuditi informiranje pacijentov. Pacijenti veliko krat ne vedo, kakšne so njihove pravice in kaj vse imajo na voljo. Dožnost držav članic je, da informirajo svoje pacijente. Sedaj pa Rory Palmer za SD. Najlepša hvala. Če boste pripravili zelo veliko potezen akcijski načrt na področju raka za Evropo, boste verjetno naleteli na enako pripravljen Evropski parlament, ki bo z veseljem sodeloval. To smo veliko krat omenili. Preventiva je bistvenega pomena. Pomembno je tudi, da odpravimo neenakosti na področju zdravja. Vsakršen akcijski načrt za preventivo pri raku bo naletel na nasprotovanje velikih korporacij, živilske industrije, tobačne industrije, uh, um, in, industrije žganih pijač in tako dalje. Zanima me, kaj boste vi storili za to, da dosežemo napredek pri tej agende, kaj boste storili za to, da zmanjšate uporabo tobačnih izdelkov in uh, uživanje škodljivih snovi med našimi prebivalci. Če sem pripravljena na ta pogovor, da. Sem pripravljena na to, da znižamo zahteve? Ne. Tega ne moremo storiti, ko govorimo o preventivi rakavih obolenj. Veliko oblik rakov lahko prepreči, preprečimo in pregledati moramo uredbo o tobaku. Zato, da zagotovimo, da dosežemo mlade, ki Nažalost, užimajo, uživajo vedno več tobaka. To ogroža njihovo zdravje. Alkohol je drug takšen dejavnik. Veliko je povezanega z, na, z preventivo, tudi okolje. Vse to je treba upoštevati, ko govorimo o preventivi. Da, boj proti raku, akcijski načrt, mora biti veliko potezen, prepričana pa sem, da moramo sodelovati da delujemo odgovorno in če bomo to storili, potem bomo resnično dosegli spremembe. Nimam nobenih zadržkov glede tega, da se spopadem s tistimi, ki ne želijo doseči napredka. Tega ni si enostavno ne moremo privošiti. Rak je del našega vsakodnevnega življenja. Eh, del vsakodnevnega življenja naših državljanov. In tako kot sem dejala na začetku, na to moramo gledati celovito. Preventiva predstavlja pomemben del tega boja. Na to moramo gledati horizontalno in tudi k temu vključiti življenski slog, kajti življenski slog je del preventive. Zato bom ulogi, uložila veliko v ozaveščanje sodelovanja z deležniki za preventivo, za spremembe življenjskega sloga in za varna živila. Najlepša hvala. Preventiva zahteva veliko časa. Da se vrnem na vprašanje zdravljenja rakovih bolnikov danes. Dejali ste, da želite zagotoviti enak dostop do zdravljenja za vse bolnike. Seveda čutimo, da se zauzemate za to in lahko poveste kaj bolj konkretnega glede tega. Boste tudi pregledali uredbo o pediatričnih zdravilih in zdravilih za redke bolezni. Ta uredba se sedaj v tem trenutku revidira. Ta uredba je bila sprejeta zato, da bi zagotovili boljši dostop do zdravil za otroke in za tiste, ki trpijo za redkimi boleznimi. Zato bom počakala na rezultate te ocene. Moramo spodbuditi več čezmejnih testiranj na področju pediatrije. Čakamo tudi na oceno zdravstvene tehnologije in tudi poročilo o e-zdravju. Leta 2016 je Evropski parlament v svoji resoluciji podaril, da prihaja do veliko neenakosti. To je zelo pomemben del naše strategije, vendar pa moram počakati na oceno in na poročilo. Ne gre za odlaganje. Menim namreč, da moram svoje delo utemeliti znanstvenimi dognanji in dosežki, zato da resnično lahko storimo nekaj, kar bo učinkovalo. Najlepša hvala, sedaj pa Martin Hojsik za Renew. Oča, veliko veselje mi je, da ste z nami tukaj, gospa kandidatka in vesel sem, da se zauzemate za varstvo okolja in pa preprečevanje bolezni. Gre tudi za to, kako obravnavamo to področje in da obstaja pomankanje transparentnosti. Moji predhodniki so govorili o težavah s čebelami zaradi preveliko dušnih izdajanj dovoljen za pesticide. Tukaj ni transparentnosti. Evropska ombudsmanka je ugotovila, In to posredovala odboru za transport, da je prišlo do kršenja. In da ni prišlo do dostopa zaradi rezultata glasovanj boste vi poskrbeli za več transparentnosti, ko bo šlo za postopek komitologije? Transparentnost mora biti prisotna povsod na vseh področjih našega dela. Eden razlogov, za izgubo zaupanja državljanov področju varnega, varnih živil, inovacij, zaščite, je povezan s tem, da državljani nimajo dostopa do določenih podatkov zaradi pomankanja transparentnosti. Zakonodaja o živilih, ki bo temeljena na transparentnosti, bo ključnega pomena za vzpostavljanje zaupanja naših državljanov do nas. Rada bi tudi dejala, da je veliko tega, o čem smo govorili, o, v zvezi s čebelami, ni povezano s transparentnostjo ali pomankanjem transparentnosti, ali, ampak je povezano s pomankanjem izvajanja zakonodaje. Vse te vedike je treba pregledati. Transparentnost je za me zelo pomembna, kajti brez transparentnosti ne moremo pridobiti zaupanja naših državljanov. in veliko našega dela ne bo pripeljalo do rezultatov, če ne bomo vzpostavili tega zaupanja. Državljani so izgubili zaupanje zaradi več razlogov. Z vsemi deležniki želim tesno sodelovati zato, da bomo zopet vzpostavili zaupanje, da bomo lahko sodelovali. Verjamem v tesno sodelovanje z vami vi nam lahko date veliko povratnih informacij, zato da lahko uskladimo in prilagodimo naše delo. Najlepša hvala, zelo sem vesel, da se zauzemate za transparentnost. Boste pozvali države članice? več transparentnosti, kajti takšne odločitve se veliko krat sprejemajo za zaprtimi vrati. Boste zahtevali od držav članice, da odprejo za javnost takšne odločitve. Tesno bom sodelovala z državami članicami, da jih prepričam glede tega, da moramo biti transparentni in našla bom način za to. To je zelo pomembno. Seveda se zavedam tega, da je bilo veliko težav, vendar pa nisem naivna. Mislim, da lahko v okviru odkrite razprave najdemo način za naprej. Ne gre za to, da koga kaznujemo, gre za iskanje konsenza. Tako sem delovala celo življenje in to je ziv, s katerim sem z veseljem spoprijela. Najlepša hvala. Eva Kopač za Ilsa. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. Rada bi se zahvalila gospe Kirekide za zelo izčrpno predstavitev vaše vizije o dejavnosti komisije. Rada bi se vrnila na akcijski načrt za boj proti raku. Vesela sem, da ste na odgovor na moje vprašanje že odgovorili, ne da bi vam vprašanje zastavila. Sedaj pa še nekaj v zvezi s politiko o drogah v državah članica oziroma o zdravilih. V več državah članicah vidimo pomankanje zdravil. Ne samo, ko gre za rakava obolenja, gre predvsem za, zdrav, za draga zdravila. Kako boste vi rešili ta problem? Se opravičujem, da sem toliko časa porabila za akcijski načrt za boj proti raku. To je zelo pomemben del mojega pisma o nameri. Neverjetno se mi zdi, da lahko delam na tem področju na evropski ravni, če mi date priložnost. Res je pomankanje zdravilja velika država. Evropska agencija za zdravila je sestavila delovno skupino in sedaj pričakujemo rezultate tega dela. Do pomankanja ne pride samo zaradi enega samega razloga. Tukaj gre za vprašanje cen, vračilo stroškov, farmacevtske industrije. Dobro bi bilo, da bi dobili nekakšen sistem za zgodnje opozarjanje, s katerim bi upozorili na možna pomankanja. Zaradi pomankanja obstaja tudi Sporedna prodaja. To povzroča veliko skrbi. Tega ne moremo preprečiti v Evropski uniji, vendar pa države članice lahko omejijo izvoz, če pride do pomankanja. Pomankanje in cenovna dostopnost sta dve pomembni plati. Zaradi dveh razlogov. Farmacevtska industrija ima pravno obvezo do tega, da mora omogočiti dostop do zdravil za bolnike. Istočasno je to pravica bolnikov, da dobijo dostop do cenovno dostopnih cen eh, zdravil, ki bodo tudi učinkovito zdravila obolenja. Zavedam se tega, da moramo delovati na več različnih področjih, zato da bomo resnično dosegli dobre rezultate. In čisto kratko vprašanje. Ste kaj storili glede pristojbin farmacevtskih družb, ki jih plačujejo Evropski agenciji za zdravila. Boste skrbeli za takšne pristojbine? No. Glede na to, kar vem, mislim, da to delo poteka. S tem bi dobili možnost za napredek lahko bi tudi spodbudili inovacije za razvijanje novih zdravil, ki bi jih potrebovali naši državljani. Najlepša hvala, sedaj pa Marija Arena za SD. Gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospa kandidatka. Vrnila se bom na vprašanje pesticidov. Pravite, da pri svojem delu opoštevate znanstvene dognanja in delo znanstvenikov. Sedaj pa obstaja veliko poročil glede negativnih učinkov pesticidov na zdravje. Tla to vse sajo in te pesticide potem pridejo v vodo in v človeška telesa. Kljub vsem študijem in pa poročilom, nismo povsem prepričani, da so bili vsi škodljivi pesticidi prepovedani. Naj še enkrat zastavim vprašanje, kako lahko zajamčite, da bi direktiva o pesticidih države članice pravilno prenašale? Kje so težave, kako bi lahko dosegli, da države članice opravijo svoje delo? Drugo vprašanje kako boste zagotovili, da boste zmanjšali odvisnost držav članic od teh um, pesticidov in kako bi lahko prisilili države članice, da začnejo uporabljati alternative, ki obstajajo in ki ne vsebujejo kemičnih snovi. Imamo torej konkretne cilje, ki jih je treba doseči na področju pesticidov. Tega pa prej niste dejali v vaših odgovorih, zato želim bolj konkreten odgovor na to vprašanje. Hvala. Am, um... Naj ponovim to, kar sem dejala. Kaj ti menim, da je pomembno, da me slišite? Dejala sem, da si bom prizadevala za zmanjšanje odvisnosti od pesticidov in da spodbujam iskanje manj tveganih rešitev. Nikoli nisem podcenjevala učinka pesticidov na zdravje. Nezaslišano bi bilo, če bi bila komisarka za zdravje in tega ne bi upoštevala. Vemo, da ima Evropska unija zelo strogo zakonodajo na tem področju. Problem je, da se ta zakonodaja ne izvaja učinkovito in dosledno. Zato moramo nadzorovati države članice, da ugotovimo, zakaj se te zakonodaje ne izvaja. Ko bomo videli, da pride do težav, bomo ukrepali. Vseeno pa bi rada jasno dejala, da tega ne bomo obravnavali ločeno in izolirano. To je del zelenega dogovora in tudi del strategije od vil do vilic. Ne moremo imeti učinkovite strategije ali učinkovitega zelenega dogovora, če nismo zmožni spoprijemanja s takšnimi vprašanji, kot so pesticidi. Torej, imamo zakonoda, ki je sprejeta s postopkom komitologije, ko gre za kemične snovi, ki dovoljuje uporabo kemičnih snovi, čeprav gre za proizvode, ki so dokazano strupeni in toksični. Te kemične, te kemične snovi še vedno obstajajo na evropskem trgu, čeprav so prepovedane industrija ne išče nadomestnih snovi in proizvodov, kaj boste storili, da spodbudite industrijo, da poišče alternativne možnosti in kako bi vi spremenili postopek komitologije, da se dokaže, da so te snovi res toksične. Nisem popolnoma prepričan, govorite o glifosatu, ne samo to. Uh, Glifosatu ste dali petletno dovoljenje in eh, vem, da sedaj to zopet ocenjujo. Mislim, da potrebujemo transparentnost. Naše odločitve morajo temeljiti na znanostnih dejstvih. Treba je tudi zmanjšati meje tveganja. Tudi to bo del zelenega dogovora. To je del tega, kar sama imam za eno enotno zdravje. Res je, moramo spodbujati inovacije, še posebej, ko gre za manj toksične in manj tvegane alternative. To moramo storiti, zato moramo poskrbeti, da naši kmetje ne bodo uporabljali kemičnih snovi, ki so škodljive za človeško zdravje. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Met za zelene. Gospa kandidatka, rada bi vam zastavila vprašanje v zvezi z GSO-ji. Evropski parlament ima zelo močno stališče glede tega. 36 ogovarjan in nasprotovan smo ložili proti odobrenim organizmom. Komisija se mora odločiti glede tega. Komisija pa je vedno znova odgovarjala, da zakaj? Komisija nima nobene upravne obveze do tega, da poda odobritev. Obstaja pa veliko veliko legitimnih razlogov za to, da to zavrnemo. Mar ne bi prisluhnili parlamentu in državam članicam glede tega? Boste prenehali z odobravanjem GSO-jev, če za to ne obstaja nobene kvalificirane večine. In sedaj še novi GSO-ji. Organizmi, ki vsebujejo spremenjene in prilagojene gene, spadajo pod zakonodajo na tem področju. Bo komisija sprejela kakršen koli ukrep za to, da zaščiti potrošnike in kmete pred temi novimi gesoji? Boste začeli z izvajanjem razsodbe sodišča kot nujen predpogoj za to, da zagotovimo najprej oceno varnosti in primerno označevanje. Najlepša hvala za to vprašanje. Vprašanje GSO-jev je zelo občutljivo vprašanje in tudi vprašanje, ki eh, razklaja. Veliko krat obstaja pomankanje zaupanja državljanov do GSO-ja. Zakonodaja o živilih in transparentnost bo poskrbela za to, da bomo dobili boljšo sliko in podobo tem, kaj se dogaja. Naše odločitve morajo temeljiti na, znanost, na znanstvenih dognanjih EFSA, Izdaja dovoljenja samo za varne GSO-je, 19 držav članic pa se je odločilo, da ne bo gojila GSO-jev na svojem ozemlju. Torej ne gre samo za to, kaj pravi znanost, ampak tudi, kaj menijo državljani. Zelo dobro poznam razsodbo sodišča iz leta 2017, to moramo spoštovati. Mislim, da moramo izvajati to razsodbo. Ko bom dobila več informacij, se veselim sodelovanja z vami in z deležniki. Boste prisluhnili Evropskemu parlamentu in spoštovali demokracijo. Ne morem obljubiti veliko stvari, lahko pa obljubim naslednje. Vedno bom spoštovala demokracijo in drugič niso samo prazne besede. Prisluhnila bom parlamentu in na razpolago vam bom tudi za tesno sodelovanje. Veliko teh vprašanj kot nove eh, tehnologije žlahtnenja so bili predmet resolucije Evropskega parlamenta, kar je pripeljalo do sprememb. Z veselje bom sodelovala z Evropskim parlamentom, državami članicami in drugimi deležniki za to, da dosežemo napredek na tem področju. Da ne bom ponavljala eno in isto, to je del moje strategije od vil do vilic. Um, just... Dejali ste da so na našem trgu samo varni GSO, ampak vemo, da ima EFSA v svojih ocenah tudi določene vrzeli in pomankljivosti. Poglejmo si recimo primer glifosata. Odgovorili ste tudi na vprašanje v zvezi z demokratično legitimnostjo. Kaj pa sledljivost novih GSO? Moramo razviti nove metode za odkrivanje teh GSO-jev ali bo komisija storila nekaj na tem področju. Tako je EFSA je v moji politični pristojnosti in če bom ugotovila, da obstaje določene pomankljivosti, se jim bom tudi posvetila. Sama si želim novih tehnik šlahnjenja. Pri tem pa seveda potrebujemo znanstvene dokaze, če je treba spostaviti tudi nov okvir, ne bom oklevala in si bom prizadevala za to, da se takšen okvir spostavi. Razumem, da državljani nam ne zaupajo, razumem pa tudi, da imajo hude skrbi in pomisleke, kar je tudi zelo pomembno transparentnost je nujna za zaupanje. Ljudje morajo vedeti, kaj jejo nas za večer oziroma za kosilo in v kakšnem okolju odraščajo njihovi otroci. Sedaj pa Oskar Lančini za ID. Grazie, Presidente. L'inquietudine in merito alle frodi. Hvala za besedo. goljufija na področju živil, vse to je tudi spodkopalo celotni enotni trg in zaupanje naših potrošnikov v evropsko hrano. Priča smo bili številnim škandalom, recimo neprijavljeno konsko meso v govedini, poleg tega je prišlo tudi do določenih živil, ki so se imenovale nekako italijansko, pa dejansko niso bile italijanskega porekla. Gre za zavajanje potrošnikov in mislim, da moramo imeti tudi ustrezne kazni za takšne goljufije in kršitve. Vem, da obstaja določeno prekrivanje pri pristojnosti med službami komisije, komisija seveda lahko tudi določi predpise za izmenjavo informacij, zanima pa me, kako bo komisija izboljšala sisteme izvrševanja na ravni Evropske unije. Hvala za to vprašanje, se strinjam. Prehranska goljofija nastane 8 do 12 milijard evrov in seveda je spodkopala zaupanje naših potrošnikov, zato moramo ukrepati. Sama pa razumem, da nimamo še pravne definicije goljufije na področju prehrane. Gre za zavajanje naših potrošnikov in to je globalni izziv. Parlament je že pripravil resolucijo v zvezi s tem leta 2013. Europol, Olaf nam morate tudi pomagati pri odkrivanju takšne goljufije in kaznivih dejanj. Bom pa seveda z vami tudi sodelovala v primeru, da potrebujemo novo zakonodajo.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 ma solo per pochissimi materiali, ad esempio le plastiche. Ci sono misure specifiche ad armonizzare. Ed... Evropska unija je tudi sprejela uredbo na tem področju, ampak ta uredba zajema zlasti plastiko. Drugače pa so države članice tiste, ki urejajo to področje, kar pa seveda ne spodbuja usklajenosti in konkurence. Zanima me, ali bo komisija v naslednjih letih pripravila tudi določene uskajene ukrepe. Mislim, da ste govorili o snoveh, ki prihajajo v stik z prehrano, snovi, ki so v hrani, tudi vplivajo na naše zdravje in tudi spreminjajo samo sestavo hrane. Imamo tudi uredbo z leta 2004 ki je sedaj tudi v mestnem pregledu. Vem pa, da ste tudi zaprosili, da urejamo na ravni Evropske unije 13 novih snovi, ki prihajajo v stik s hrano. Države članice to urejo na različne načine, z različnimi predpisi. To je res dobili bomo tudi poročilo o plastiki, nimamo pa še nobenih poročil glede ostalih materijalov. EFSA sicer to proučuje, bi pa vseeno želela k temu dodati še sledeče. Potrebujemo tudi informacije o koktejlnih učinkih teh snovi, ki prihajajo v stik z prehrano. Potem pa ste me tudi vprašali, ali bomo to urejali na ravni eh, Evropske unije, nove snovi, ki prehajajo v stik s prehrano. Ja, tukaj bom seveda upoštevala znanost in seveda najprej se bomo posvetili tistim, ki so verjetno bolj škodljivi za zdravje ljudi, kakor pa ostale snovi. Je pa res, da bomo to upoštevali ne samo v zelenem dogovoru, ampak tudi v strategiji od vil do vilice, daj pa še Herman Terč za IKR. E Hvala za besedo, pozdravljena med nami gospa Kirjeka Kides. Živimo v zelo napetih časih in znanost je ponavadi pravzaprav pozabljena zlasti pri odločanju in sprejemanju zakonodaje. Vaš predhodnik je bil pravzaprav osamljen pri zagovarjanju znanosti. Sicer ga je Junker včasih tudi malo eh, pomagal, ampak moram pa vseeno povedati naslednje. Kako si boste pridobili pomoč ostalih komisarjev, tako da boste lahko tudi upoštevali znanost pri vašem delu. Zanima pa me tudi, kakšne ukrepe boste sprejeli za povečanje vloge znanosti v primerjavi z vlogo ideologije in politike v samem zakonodajnem procesu. Verjamem v to, da mora zakonodaja temeljiti na znanosti, kakor tudi odločitve. Je pa res, da to ni vedno tudi sprejemljivo zaradi zavajanja in dezinformacij. To bom pojasnila na naslednji način. Imamo recimo znanost, ki pravi, da se moramo cepiti, ampak v zadnjih letih smo priča številnim boleznim, kot so ošpice, uh, zaradi tega, ker pa se ljudje nočejo več cepiti. Ne pravim, da je to samo zaradi dezinformacij in zavajanja, ampak tudi zaradi programov, ki jih imajo države članice na področju cepljenja. Ti programi niso poenoteni. Sodelovali bomo tudi z državami članicami in z Evropsko agencijo za zdravila. In skupaj se moramo boriti proti dezinformacijam, ki negativno vplivajo na zaupanje naših državljanov, kljub temu, da imamo jasno znanost, ki pravi, da so morda cepiva vseeno dobra. Hočem imeti odgovoren glas v kolegiju. Znanost mi bo pomagala, znanost bo moja podlaga za argumente. Bom pa seveda tudi prisluhnila ostalim pomislekom ostalih komisarjev. Potrebujemo seveda različne politike za zaščito zdravja ljudi dezinformacije so nekaj, kar preveva naše življenje. Nismo si mislili, da bodo dezinformacije tako škodljive. In res so zelo škodljive, zlasti za znanost. Seveda, dezinformacije imajo še druge učinke. Potrebujemo pa seveda gotovo gotovost in ustrezne politike za kakršne koli gospodarske dejavnosti, recimo kmetijstvo in tudi pridelava hrane. Pravzaprav gre za gospodarsko panogo, ki zapušča Evropsko unijo. Zlasti zaradi načela previdnosti in gre ponavadi to za ideološko vprašanje. Mislim, da sedaj pravzaprav demoniziramo fitofarmacevtska sredstva, kadar nimamo drugih alternativ. Poleg tega tudi zaviramo razvoj drugih KSO-jev zaradi te ideologije. Draga gospa Kirija Kides, ali ste za to, da se spremeni definicija previdnostnega načela in da tudi spremenimo naše tečele tako, da bomo globalni voditelj na področju zdravja in kmetijstva. Seveda v Evropi moramo biti v ospredju, mi moramo voditi in usmerjati druge, zlasti na področju zdravja. Glede znanosti in inovacij je to tudi zelo pomembno področje zaradi direktive o kliničnih preizkušanjih, ne vem, da je bila sprejeta. Takrat pa je bilo težko spodbujati ta klinična preizkušanja, to pa tudi pomeni, da so ZDA recimo prednjačili na tem področju in Evropa je zaostajala. S direktivo pa smo hoteli vse spremeniti. Sedaj imamo več kliničnih preizkušenj našim bolnikom. Seveda, inovacije so na prvem mestu za Evropsko unijo, hočemo doseči napredek, potrebujemo tudi več naložb v raziskave. Obzorje 2020 je bil tudi spostavljen v ta namen. In mislim, da je to naša prioriteta. Treba je napredovati z znanostjo in inovacijami. Na takšen način bomo veliko bolj učinkoviti pri našem zdravstvu. Industrija bo našla nova zdravila, vse bo vplivalo tudi na zeleni dogovor, na kakovost naše hrane. Evropa mora biti voditelj na tem področju, pa tudi v farmacevtski industriji. S tem se bomo tudi izognili pomankljivosti zdravil in zdravil našli bomo tudi nova zdravila, ki bodo cenovno dostopna vsem. Hvala, prosim, da se držite odmerenega časa. Sedaj pa za e LS, gospod Alkovič. Hvala za besedo. Tukaj v prvi vrsti sem na sredini. za vas imam naslednje vprašanje. Najprej seveda hočem povedati, da se soočamo z hudim izzivom sedaj v tem času in moramo biti pogumni in se soočiti z glavnim morilcem evropskih državljanov. Govorim o raku, sem zdravnik in ogromno časa sem že delal na področju pediatrije in sem tudi nekdani ministr za zdravje. Vem pa tudi, da če bomo vse prepustili državam članicam, da vse uredijo same, ne bomo uspešni. Imamo namreč standarde za zdravljanje za otroke, ne pa za odrasle. In moramo se soprstaviti temu izzivu. Potrebujemo to enotnost standardov za zgodnjo diagnostiko in tudi za učinkovito zdravljanje vseh bolnikov v Evropski uniji. To je izziv, s katerim se soočamo vsi in to je izziv za vso življenje. Hvala za vse te izražene misli. Seveda, to, kar ste dajali, Drži, vseeno pa moram povedati, da obstajajo protokoli za zdravljanje bolnikov za rakom, ki pa jih vsi ne upoštevajo. Mi pa moramo poskrbeti za to, da jih bodo. Ko govorimo o načrtu premagajmo raka, si moramo pogledati celotni razpon zdravljanja. Presejevanje seveda rešuje življenje, tudi zgodnja diagnoza rešuje življenje, ampak preseljevalni program v državi članici ni dovolj. Potrebujemo akreditirane programe, ki tudi izpolnjujejo določene smernice. Ta parlament je tudi sprejel resolucijo glede meril za presejevalne programe. Mi smo pa seveda tudi odgovorni, da se vse tudi spoštuje. Drugače pa se seveda popolnoma strinjam z vami rak. Je za marsikoga bolezen, ki pravzaprav ubija ne samo bolnike, ampak tudi njihovo družino. Nikoli ne govorimo o tistih, ki preživijo in ki so ozdravljeni, Nikoli ne govorimo o tem, kaj pravzaprav jih potem čaka na delovnem mestu. Nikoli ne omenjamo niti samega zdravniškega zavarovanja, če so že enkrat recimo zboleli za rakom. Zato sem se tudi odločila, da bom v svojem pismu o poslanstvu omenila načrt Premagajmo raka. Vem, da smo imeli v tem parlamentu tudi odbor članov za boj proti raku. In seveda lahko nadaljujemo že z začetim delom. Hvala, jaz sem bil tisti, ki je predlagal ta onkološki svežen. Mi smo se odločili, da bomo iz naslova javnih sredstev financirali dejavnosti tistih zdravnikov in zdravnikov, bolnic, ki spoštujejo vse te omenjene standarde. Leta 2012 pa je kar nekaj držav članic bila priča pomankljivosti zdravil, kar je tudi ogrožalo življenje naših bolnikov. Zanima me, ali bo komisija sedaj vzpostavila določen program, da do tega problema nikoli več ne bo prišlo. Hvala, seveda, bila sem tudi v vaši državi. Moram tudi povedati, da tesno sodelujem z vašimi zdravniki pri presejevalnih programih, ki ste jih spostavili in ki so tudi zelo pomembni za zdravljenje. Druge države članice se zgledujejo po vas. Naš načrt seveda je zelo horizontalen, omenja akreditacijo, standarde, pa tudi zdravila. Vem, da je v določenih državah članicah zaradi gospodarske krize zdravstvo zelo trpelo, farmacevtska industrija pa je odgovorna, zato, da poskrbi, da imajo bolniki dostop do cenovno dostopnih zdravil. Tako je, moramo še vedno hraniti visoka merila v boju proti tej bolezni. Sedaj pa Karolaj Voden za Renew. Hvala za besedo, tukaj sem. člen 168 Evropske pogodbe govori o tem, da se treba boriti pro, za telesno zdravje in za duševno zdravje. Vem, da imate tudi izkušnje na področju psihiatrije in sam podatek, da ima skoraj vsak šest državljan Evropske unije določene duševne motnje, vas tudi ne bo presenetil duševne bolezni vplivajo na nas vse, na naše družine, na gospodinstva, na celotno družbo. Zlasti mladoletniki trpijo za to boleznijo in seveda to potem tudi privede do samomorov in tudi do ostalih bolezni. Zanima me, kaj bo storila komisija na tem področju, kako boste ukrepali, da bodo države članice tudi izvajale vse politike na področju duševnega zdravja? Hvala za to vprašanje. Že prej sem odgovorila na podobno vprašanje, omenila pa sem eno zdravje. In gre za zdravje ljudi, živali in rastlin. Ko govorim o zdravju ljudi, ne govorim samo o zdravju telesu, govorim tudi o našem umu. Kajti um in telo sta seveda tesno povezana. Duševno zdravje ni bilo v spredju prizadevanj komisije že kar nekaj časa zaradi različnih razlogov, zaradi stigme v določenih državah članica, ljudje pač zaradi stigme ne iščejo pomoči in zdravljenja lahko tudi povem, da živimo v času, ko so naši mladoletniki pod hudim pritiskom. Poleg tega se vse čas soočajo z eh, poplavo informacij, ki jih njihov um sploh ne more absorbirati. To je velik izziv in ga želim vključiti tudi v svoje poslanstvo. Duševno zdravje je nekaj, kar kar države članice ne priznavajo v ustrezni obliki. Ne govorim samo o depresiji pri odraslih, ampak pri mladoletnikih smo priča vedenskim motnjam, samodestruktivnem obnašanju. Zato moramo delovati preventivno, ne samo na področju zdravstva, ampak tudi v šolah tudi v šolah je treba izpostaviti vse te motnje in iskati rešitve za njihovo zdravljenje. To je seveda del mojega poslanstva in moje politike v prihodnosti. Najlepša hvala, dejali ste, da je zelo pomembno za vas, ampak v dveh urah nihče še ni omenil duševnega zdravja kar me res preseneča. Se vem, da obstajajo različni razlogi za duševne bolezni, okoljski razlogi, potem imamo tudi družbene razloge, recimo spolno nadlegovanje, slaba plača. Ogromno razlogov je za to, da prihaja do duševnih moten v Evropski uniji. Dejali ste, da se boste potrudili po svoji najboljši moči, da boste oblažili duševne moten. Kaj pa boste storili? Usposabljanje, finančna sredstva, naložbe. Bodite bolj konkretni, prosim. Moj odgovor, seveda, sodelovala bom z ostalimi komisarji duševno moten zdravje in duševne motnje so horizontalni izziv. Države članice se soočajo tudi z različnimi problemi. Komisija si lahko pogleda vse te probleme in tudi lahko najde določene rešitve. Omenili ste, da nihče do sedaj ni omenil duševnega zdravja. Jaz sem pa ga in sicer v svojem uvodnem nagovoru. Omenila sem ga, predvsem zaradi tega, ker uh, se o duševnem zdravju ne govori, kajti gre za pozabljene ljudi. Vem, da je razlogov za duševno zdravje oziroma za duševne motnje ogromno. In zato bom poskrbela za to, da se bo duševno zdravje vključilo v številne politike. In sama bom velika zagovornica duševnega zdravja najlepša hvala, sedaj pa za nepovezane gospod Konstantinu. Hvala za besedo. Govorite o duševnem zdravju. Imam pa vprašanje v zvezi s tem, kaj boste storili kot komisarka za zdravje. Ali boste pomagali raziskavam, v zdravila za zdravljenje duševnega, duševnih moten. Tako da bomo potem morda tudi videli, kaj se šteje za normalno oziroma nenormalno v določeni državi članici. Potem pa še biozdravila. Kako boste pravzaprav količinsko opredelili bolezni, ki so tako nacionalne motnje, recimo anoreksija. Oziroma ostale bolezni, kako jih boste opredelili? Zanima me tudi, kako različni dejavniki vplivajo na naše duševno in telesno zdravje. gre za bolezni, ki se jim res moramo posvetiti. Govorimo namreč o kulturnih vzorcih pri opredeljevanju bolezni. Upam, da ste me razumeli. Mislim, da je treba več storiti na področju duševnega zdravja. Bom dejala, da vas nisem razumela, ampak bom zelo previdno odgovorila na vaše vprašanje. DSM, ja, seveda, spremenil je svoje definicije moten, nekaj, kar prej ni bilo bilo šteto za psihiatrično motnjo, je sedaj že v tej klasifikaciji in obratno. To je tudi treba upoštevati pri našem delu. Omenili ste anoreksijo in da določene družbe te motnje sploh ne priznavajo in da je ta motnja zelo razširjena v drugih družbah, to ste predejali. Za mene je najbolj pomembno, da zaščitimo naše državljane in spodbujamo človekove pravice. In na področju psihiatrije, ki je seveda zelo občutljivo področje, težko oziroma zelo lahko je nekoga označiti z neko psihiatrično diagnozo in oznako, ki je lahko seveda tudi zelo subjektivna, glede na kulturo, v kateri je ta posameznik. Zato bi bila tukaj zelo previdna vprašanje, kaj je normalno, kaj ni normalno. To je seveda zelo subjektivno vprašanje. Po, veliko krat imamo subjektivne definicije v zvezi s tem, kar je normalno oziroma kaj ni normalno danes se o tem seveda ne morem pogovarjati z veseljem, pa bi se o tem pogovarjal z vami v prihodnosti. Hvala lepa, jaz ste pokrili bistvo mojega vprašanja. <laughs> Hvala lepa. Sedaj pa za SND, Sara Cerdas. Hvala, moje vprašanje glede Eh, pomembnega izziva. 33 eh, tisoč um, ljudi umre vsako leto um, in pa 1,8 milijona umre um, zaradi um, protimikrobne odpornosti. Problem je uporaba antibiotikov brez zdravstvenega priporočila ali pa ljudje ne sledijo zdravstvenemu nasvetu. Potem še en problem je v tem, da se vračajo bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti. Vedno manj je cepljenja, eh, prav tako eh, potem posledično pomeni, da uporabljamo več antibiotikov za kurativo. Bolj moramo zaščititi zdrave in bolj se moramo bojevati proti napačnim informacijam glede cepljenja, tako da bodo ljudje vedeli, kako ustrezno uporabljati informacije. Kakšna je vaša strategija za to, da bi izboljšali izobraževanje glede področja zdravja? Desert. You touched on, um, on two topics. Hvala, omenili ste dve pomembni temi, ki sta neposredno povezani, sta zelo relevantni za um, pismenost na področju zdravja in pa tudi napačno informiranje pogosto problem. Ena izmed slabosti današnje digitalne dobe je, da je zelo lahko razširjati napačne informacije preko številnih medijev. Zato moramo sedaj dejansko tesno sodelovati z državami članicami, tako da rešimo te težave in poskrbimo za to, da bodo ljudje imeli dostop do zanesljivih informacij o zdravju. In če se pojavljajo dezinformacije, potem moramo to takoj odpraviti. Omenili ste antimikrobno odpornost, to je ogromna globalna težava. Bilo bi res odlično, da je tukaj EU vodilni akter z gledom. Kajti to imamo tudi v naši zdravstveni agenti in moramo biti odgovorni. Kajti kot ste povedali, 33 tisoč ljudi v EU umre na leto zaradi tega problema in to, tega ne moramo opravičevati. Obenem ni mogoče, da ljudje, otroci umirajo zaradi bolezni, ki so bile še pred leti, par leti izkoreninjene v Evropi. Zato moramo več narediti na področju izobraževanja in pa zdravja, tako da se bojujemo proti temu izzivu dezinformacije. Te napačne informacije neposredno vplivajo na zdravje ljudi na dano vprašanje. Uh, tuberkuloza je že ena bolezen, kjer je odpornost na protimikrobna zdravila problem. Okoli 40 do 50 odstotkov bolnikov um, z tuberkulozo je um, odpornih na več zdravil skupaj. Nedavno je bila um, zaprta skupina za um, tuberkulozo HIV-AIDS. Eh, in pa tudi forum za civilno družbo. Um, torej, sedaj so prenehali s temi dejavnostmi in kako boste preprečili te probleme javnega zdravja, če pa očitno ne bomo imeli več strokovne znanja teh dveh skupin, kaj ti skupini sta bili um, odpravljeni. Hvala, mislim, da je parlament pripravil odlično resolucijo o HIV, AIDS-u, hepatitisu in tuberkulozi leta 2017, če se ne motim. Uh, res hvala lepa parlamentu za to. To so tri bolezni, ki so izjemno pomembne in tukaj lahko naredimo marsikaj eh, tudi na področju preventive. Evropski centr za preprečevanje in nadzor bolezni pomaga državam članicam pri reševanju tega problema. Moramo tudi zagotoviti dostop do zdravil in pa um, za večjo inovativnost moramo poskrbeti pri bolnikih s HIV, um, hepatitisom in pa tuberkulozo. In na vrhu G7 v Biorici so um, namenili 350 uh, milijonov za to, da se bojimo proti tem boleznim. Želim tudi sama to um, uh, doseči, kajti te bolezni. Uh, vplivajo na veliko evropskih državljanov. To je moja prva prioriteta v naslednjem mandatu. Daniel Buda, za odbor Agri, za ILS. Hvala lepa, gospa kandidatka. Sem iz odbora Agri in rad bi nekaj povedal o zdravju živali. To je zame zelo pomembno vprašanje. In ima tudi veliko vpliv na zdravje ljudi. Vsi se moramo zanimati za to vprašanje. Eh, afriška prašičja kuga je danes v vzhodnji Evropi zelo prisotna. Dosedajšnji ukrepi niso bili učinkoviti in nismo se uspešno bojevali proti temu virusu. Ta ne pozna nobenih meja. Nedavno smo se soočili z ogromnim dvigom števila primerov 1470 novih izbruhov eh, je bilo to leto samo na evropski ravni. In pojavlja se tveganje, da bo čez nekaj časa ta virus eh, razširjen tudi v zahodni Evropi. Danes so kmetje zelo zaskrbljeni, pa tudi strokovnjaki za zdrave živali so zaskrbljeni nad eh, zelo škodljivim učinkom tega virusa na sektor. Tukaj gre za ogromno število kmetij kakšna je vaša strategija na srednji rok za to, kako preprečiti to bolezen, kako lahko spremo ukrepe eh, in pa kakšne so tudi ukrepi za biovarnost. Hvala lepa za to vprašanje. Najprej ne bom jasna. Zdrave in dobro počutje živali je del moje gene 1.1 zdrave, to je ključen sestavni del. Torej, to je pomembno, ne, da ni pomembno. Potem afriška prašiča kuga je res uh, zelo škodljiva bolezen, ne vpliva sicer na ljudi oziroma ne prizadene ljudi, je pa grožnja za kmetovanje in pa za trgovino. Globalna situacija je še vedno zaskrbljujoča. ampak ehm, tukaj se nekoliko razlikujem od eh, omenjenega stališča. Komisija ima robusten ehm, okvir in pa uskleno strategijo. In smo pomagali zaeziti to afriško prašičjo kuho na nekaterih območjih. Naprimer, na Češkem so to izkoreninili. Potem na drugih območjih pa imamo zaprte meje z mejami, um, z državami, ki so prizadete in zato je problem še vedno prisoten. Zato potrebujemo učinkovit nadzor, da bi izboljšali biovarnost na kmetijah, ter pa da se izboljša javna ozaveščenost, ter pa da se več vlaga v raziskave, kajti trenutno njemo cepiva za to bolezen. Evropska unija ponovno lahko deluje kot zgled, tako da ne bomo Eh, dopustili dodatnega širjenja bolezni. Ja, morda bolezen res vpliva na um, prašiče in potem prašiče, ampak je to res zelo grozovita bolezen, sploh za tiste, ki živijo na kmetijah. Se zavedam tega problema. Hvala. Hvala lepa. Hvala za ta odgovor. Gospa kandidatka, v Evropski uniji imamo mehanizem za civilno zaščito. S tem želimo posredovati pri poplah in pa požarih na usklajen način. Države dobijo pomoč pri logistiki in pa opremi, tako da se soočajo s temi težami. Ali bi bilo mogoče vzpostaviti enak mehanizem tudi za področje zdrave živali, če pride do takšnih večjih izbruhov bolezni ali pa okužb? Tako bi lahko komisija delovala usklajeno in hitro, lahko podprete nacionalne organe, Eh, glede takšnih izbruhov na širših območjih. Zelo težko se je bavati z izbruhom virusa, ko se naprimer ta pojavi v neki regiji ali pa kompleksu, kjer živijo tudi ljudje. Hvala. Ja, obstaja posredovanje v primeru kriz, če pride do epidemij ali pa živalskih bolezni. In to je učinkovito pri afriški prašiči kuhi je Evropska unija uspela zaeziti to bolezen v določene meri. Moramo biti proaktivni in tako se moramo odzvati, ko gre za takšne primere, tako da lahko bolezen čimprej nadzorujemo. Bi pomenila še vprašanje, ki se zaenkrat še ni uh, pojavilo, se morda še bo. Še en problem glede zdrave rastlin naprimer, eh, uh, eh, olčni ožig ksilela v Italiji. To je še ena ogromna težava, ki ti torej prizadela je olke v Italiji in pa v drugih državah. Evropska unija je pripravila konkretne ukrepe za to, da zaezi ta problem. Države članice uh, morajo prejeti pomoč za uveljavljanje teh ukrepov. Tako da smo čim bolj proaktivni ampak tudi, da imamo sistem za upravljanje kriz, ki deluje tako, da se lahko čim prej odzivamo. Um, seveda bi bilo čudovito, če bi lahko rekla, da bomo odpravili prašičo uh, afriško kuho v par mesecih. Veliko smo že napravili. Države, ki niso v Evropski uniji in niso sprejeli nekakšnih ukrepov, imajo veliko hujše težave in bolezen se še širi. In sploh z divjimi prašiči so v nekaterih državah izven EU velike države. Moramo še vedno misliti na ta problem, ker ti to pliva na kmetovanje, na kmete in pa trgovino. Hvala lepa, uh, eh, Joa Ferrara, za GUE. Obrigado, prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tukaj sem gospa kandidatka za komisarko Govorili smo že o pesticidih, o postopku za izdanje dovoljen, o zdravilih. Govorimo o vprašanjih, glede katerih smo dobili nekaj znakov nepoštenega ravnanja eh, v komisiji, agencijah, v povezavi s korporacijami ne gre za prehajanje iz enega organizma v drugega, ampak za izkrivljen postopek, ki sem jih omenil. Gre za to, da moramo izpopolniti naše postopke ocenjevanja. Kako vi ocenjujete to izkrivljenost in kaj boste storili glede tega? Boste še vedno zaupali oceni tvegan industrije ali pa meni, da ne bi bilo dobro, da bi imeli javne organizme in ustanove, ki bi izdajale takšna dovoljenja na podlagi opravljenih analiz in analize tvegan. Hvala. So much, Hvala lepa. Sveda razumem, da včasih ni zaupanja glede odločitev evropskih agencij, kot eh, pravite, EFSE. Napak vseeno, EFSO spremljajo revizori, pa tudi parlament eh, jih nadzoruje. Imamo zelo stroga pravila za znanstvene organe EFSE. Ti morajo vedno ažurirati vse izjave o interesih, tudi finančnih interesih. Zaupam evropskim organom. Seveda potrebujemo neodvisne ocene industrije. Bom pa povedala še nekaj drugega. Se zavedam tega, naprimer, da je EFSA pod eh, mojo politično odgovornostjo in ne bom oklevala če se mi bo zdelo, da kdo želi škodljivo vplivati na neoporečnost, znanost, ki prihaja iz EFSE, um, ne bom oklevala in bom prevzela odgovornost, če bo treba. Hvala. Najlepša hvala. Rad bi slišal bolj poglobljen odgovor. Vseeno hvala. Torej, rad bi slišal kaj bolj konkretnega glede postopka ocen, še posebej pesticidov in kako bi lahko zagotovili, da bo analiza tvegan upoštevala ne samo akutna tveganja, ampak tudi kronična tveganja. In še nekaj v zvezi z ocenami pesticidev. Kako boste vi zagotovili, da tisti pesticidi, ki ne bodo vstopili v Evropo skozi glavna vrata, bodo prišli skozi stranska preko trgovinskih sporazumov? I'm, um... I'm trying to understand why I haven't been convincing on pesticides ne vem, zakaj nisem bila pri pesticidih za dosti prepričljiva. Poskušam razumeti, kajti sem prej povedala, da želim zmanjšati pesticide in poiskati alternativne rešitve z manjšim tveganjem, ampak očitno to ni bilo za dosti prepričljivo. Kot sem že prej povedala, tukaj gre za problem, ki vpliva na javno zdrave, to je del zelenega načrta in pa od vildovilic. Bom to skrbno proučila. thank you treba poiskati alternative z manjšim tveganjem. Bom pa počakala na evalvacijo EFSE in potem bom sprejela ukrepe na podlagi tega. Ne vem, kdo že, ampak um, nekdo od poslancev je prej govoril o pomenu znanosti. Na to nikakor ne smemo pozabiti. To je zelo pomembno. Prej smo govorili o endokrinih eh, motilcih, o neonikotinoidih, o novih metodah rejenja in pa o pesticidih. Posod moramo pogledati, kakšna je znanost. Osnovna splošna živilska zakonodaja upam, da bo povečala preglednost. To je bil velik problem. Zato ljudje niso zaupali uh, Evropi. Ampak, gledajte, še enkrat zelo jasno in glasno ponavljam. Um, želim torej Eh, poiskati čim bolj varne alternativne rešitve z manjšim tveganjem. Bomo to natrvali. To je del enotnega zdravja in pa vildovilic ter pa zelenega načrta. Ne moremo govoriti o enotnem zdravju, če ne pogledamo vseh področji. In to pomeni eh, okolje, človeško zdravje, zdravje in eh, živali in rastlin. Sedaj pa Alessandra Moretti za SND. Dente, grazie candidata. Una dieta bilanciata. Hvala. Uravnotežena dieta je ključna za preprečevanje bolezni, tudi sladkorne bolezni, tumorjev, srčno-žilih bolezni in pa tudi preprečevanje debelosti med eh, otroci. To je vedno večji problem v Evropi. Ali se strinjate eh, glede naslednjega? Če želimo, da bodo ljudje se odločali za zdravo prehrano, potem jim moramo posredovati ustrezne znanstvene dokaze in pa informacije. Prav tako moramo izboljšati informiranje o, in izobraževanje o prehrani. Kaj boste storili za to, da bi preprečili goljufije pri oznakah živil? Trenutno je označevanje v številnih državah prostovoljno. Če bi imeli enotne oznake in enotna schema na evropski ravni, ali mislite, bi lahko preprečili probleme in ali boste podali predlog, ki bi omogočil potrošnikom, da bi imeli boljše informacije o okoljskem učinku, živelim pa um, krme, eh, tudi sploh krme, ki ima v sebi GSO. Treba je preprečiti tudi kaznive dejanja na področju zdravja. Tako da ne bo, na primer, kdo um, lažno trdil, da ima nek proizvod uh, koristen učinek na zdravje. Hvala, živimo v paradoksalnem času, kaj ne? Govorimo o debelosti. Ko pa sedaj um, vedno bolj vidimo, da je problem tudi resipanje s hrano. Okoli 20 odstotkov hrane vržemo stran, 25 odstotkov evropejcev pa nima primernega obroka dnevno. Zato moramo obravnavati ta vprašanja. Bilo bi res eh, čudovito, če bi lahko pripravila petletni načrt za problem razsipanja s hrano, kajti to je pomemben del uh, teh načrtov za trajnostno hrano. Omenili ste označevanje živil. Na predpakiranih živilih je to jezvezajoče, ljudje to želijo, želijo profile glede prehrane. Če greš eh, v trgovino in nekaj kupiš, potem seveda želiš vedeti, ali uh, je to, kar je napisano tam, tudi res, ali želimo to kupiti ali ne. Ampak sedaj smo pripravili tudi uredbo za zahtevke in nažalost kaže, da da to, kar piše na oznaki, včasih ni res, naprimer eh, glede osebnosti soli ali pa sladkora. Zato moramo tukaj nekaj napraviti. Ti profili za živila so zelo pomembni tudi za državljane. Do konca leta ne bi pripravili tudi poročilo o oznakah na sprednjih eh, embalažah izdelkov, in prav tako res želim skupen pristop držav. Eh, ali bomo imeli torej to točkovnico za hranila ali ne, ne vem še, ampak bomo razmislili o tej točkovnici za živila kot eni možnosti. Molte grazie per la sua eh, risposta, eh, candidata. In particolare. <clears throat> Hvala lepa za odgovor. Ja, mislim, da ste ustrezno spostavili glavni problem kako bi lahko odpravili izkrivljanje informacije na trgu v Evropi. Včasih so informacije, ki so predstavljene potrošnikom, preveč eh, ponostavljene. Um, ehm, tako ljudje ne morejo razlikovati, kateri so res kakovostni proizvodi iz Evrope in kateri ne. Ali bi lahko enotno označevanje um, uspelo in kako bi delovalo? imamo odličen nadzor na evropskem trgu, s čimer želimo zagotoviti to, da imajo državljani dostop do varne hrane. To je zelo pomembno. Tako vemo, kaj tudi vstopa v Evropsko unijo. Kot sem že dejala, bom še najprej počakala na evalvacijo um, glede embalaže in potem se bom odločila glede predloga ampak kot sem že povedala, glede uredbe o zahtevkih, um, moramo še počakati, ampak nekaj pa še ni bilo omenjeno zaenkrat v razpravi. Veliko državljanov sedaj zahtevali, pa želijo recimo, no ne da zahtevam, ampak želijo, um, da se um, povečajo ozaveščenost glede izvora živil sedem držav. Eh, je šlo naprej eh, samih in sedaj imajo tudi različne oznake glede izvora. Teh sedem držav sedaj ocenjuje trenutno stanje. Moramo pogledati, kaj se dejansko dogaja. Ne smemo renacionalizirati hrane, če imamo vendarle enotni trg. Zato moramo poiskati skupni način, kaj storiti, tako da imajo potrošniki dostop do zanesljivih informacij. Ko kupujejo hrano v trgovinah. Vse to sedaj ocenujemo, bom pogledala vse te informacije in potem bom predstavila predloge. Margrete Avken za zelene. Arnold, I'm here. Hvala, tukaj sem. Spoštovana kandidatka, en izmed raztočih bremen za nacionalne zdravstvene proračune eh, je v tem, da so zdravila zelo draga. Države, članice so v slabem pogajalskem, um, pogajalski um, vlogi, glede na to, da ni um, preglednih cen. Pred par leti je parlament sprejel ukrepe za večjo transparentnost eh, pri cenah zdravil eh, in pa glede raziskav eh, in pa glede tega, koliko je javnih sredstev, koliko se porabi za lobiranje, za tržene in kakšni so na koncu dobički. Imeli smo te preglednostne zahteve, ampak potem komisija tega na koncu ni uveljavila. Grčija, Portugalska pa druge države EU so podprle resolucijo za večjo preglednost na SZO, kjer bi zahtevali, da farmacevtske družbe omenijo informacije glede teh omenjenih vidikov. Torej, to je bila dobra resolucija v teoriji, ampak v praksi pa se je zgodilo to, da je bila potem resolucija zelo razvodenela. Tudi moja država, Danska, se je udeležila tega sramotnega manevra. Na vprašanje. kako boste zagotovili to, da bodo pogajanja o cenah zdravil dejansko poštena? Uh, Napoglejmo no, si, ki je problem. Ta težava vpliva na bolnike, na državljane, ker si ljudje ne morejo privoščiti zdravil in prav tako um, vlada pomankanje zdravil, njih dovolj. In bom sodelovala z vsemi akteri, industrijo in državami članicami skupaj, kaj ti moramo pogledati, kakšni so mehanizmi uh, eh, določena cen v državah in pa kako se potem um, izvaja povračila za zdravstvene stroške. Tudi to je velik problem. Farmacevtska industrija je um, torej, oprožaja, ko mora pravno zagotoviti, da obstaja ustrezen dostop do zdravil. Treba je pogledati novo strategijo, s čimer bomo odpravili problem pomakanja zdravil in pa tudi cene. Bom eh, tesno sodelovala z državami eh, na tem področju, kajti problem pri cenah in pa pri povračilih je tudi v tem, da to potem vpliva tudi na izvajanje direktive za čezmeni nadzor. Uh, in pa um, v zvezi z dostopom ljudi do teh različnih možnosti na čezmejni osnovi. Zato bom tukaj sodelovala s državami članicami. Pa še nekaj. Države so spostavile projektno skupino z Evropsko agencijo za zdravila, če se ne motim, in kmalo naj bi dobili poročilo, ki bo predstavilo koristne informacije. Ko bomo imeli to poročilo, te informacije, pa se bomo odločili, kako naprej. Se pa strinjam, treba je storiti več. V pismu o nameri um, sem dejala, torej, da moramo obravnavati um, to vprašanje cen zdravil, torej to bo visoko na um, uh, moji agendi. Uh, No, gledajte, moje vprašanje je bilo zelo enostavno, vi ste to zapletli. Glejte, lahko bi to pogledali, če želite. Vem, um, SZO. Um, um, z, o tem sem izvedela samo zato, ker je nekdo to um, skrivno poslal v javnost skozi žvižgač. In glejte, uh, Danska, Nemčija, Združeno kraljestvo in pa druge države so nasprotovali temu. Um, in bilo bi res koristno če bi tukaj nekaj naredili. Glejte, mar se kaj se dogaja, veliko je težav, ljudje umirajo. In potem govorite tukaj o preglednosti, ampak kakšno je pa dejansko stanje? To je bilo enostavno vprašanje. Moramo se zgoditi preglednost in pri določenem celi in to je to. I'm sorry that I complicated your question. Se pravičujem, da sem preveč zapletla vaše vprašanje. Morda nima kakšnega enostavnega odgovora, ampak zagotovo želim podpreti preglednost na vseh ravneh. Morate to bolj podrobno pogledati. Sedaj, tukaj, nimam vseh informacij na voljo, bom posredovala bolj točne informacije, da sem čisto poštena. For renew, Nicole. Hvala lepa. Sedaj pa Nikolaj Stefanuta za Renew. Gospa kandidatka, bom šel po poti, um, ki ste odprli, gospa Kopač in pa um, Auken, torej um, pomakljivosti. No, sedaj sem že 24 na seznamu, morda ne bom ravno um, originalen, ampak bom poskušal povedati kaj novega in se navezati na druge. Uh, V Italiji smo veliko težav pri zdravljenju raka, to poletje, potem imamo um, tudi nova zdravila na Polskem, ni eh, zadosti zdravil v Belgiji in potem Romunija. Leto 2017 in 2018 um, um, se je zgodilo, da nekaterih zdravil ni bilo več in zato smo se prijavili v Evropski mehanizem za civilno zaščito. In to kaže, kako zelo kreativen moraš biti, če želiš, da bo zdravstvena politika delovala za državljane, če moraš uporabljati takšne mehanizme, kot je civilna zaščita. Brexita danes nihče tukaj ni omenjal. In tudi to je pomembno vprašanje, ko govorimo o dostopnosti zdravil na trgu. Zato me zanima, ali se lahko zavežete k temu, da bi vzpostavili evropski seznam bistvenih osnovnih zdravil ali predlagate zakonodajo za zgodno pozorila o pomankanju zdravil, prej ste govorili o tem, kaj pa um, urgentno ukrepanje, pa še prej ste dejali, da je trg uh, rešitev, večkrat ste to omenili v odgovorih. Zato nas zanima, ali boste komisarka, ki bo posredovala, um, ki bo ustvarjala, ali pa boste poskrbeli za status quo. No, tretja opcija gotovo ni pravi odgovor. Kot prvo, najprej morate postati komisarka, potem pa naprej boste pa lahko razsoli o tem, kakšna komisarka bom. Morda sama mislim, da bom ena od teh treh tipov, potem boste vi um, razsoli o tem, um, kakšna komisarka bom, če bom komisarka. Kot prvo, omenila sem prej projektno skupino. In potem se tukaj predstavlja zelo kompleksen odgovor, gospe, in države, članice ter pa EMA so skupaj vzpostavili um, to skupino, da bi predstavili informacije o pomankanju zdravil. Res lahko storimo več, poiskati moramo sistem za zgodne opozarjanje o pomankanju zdravil. Se mi je zdelo um, ja, da bo kdo omenil Brexit, ne moramo se temu izogniti. Brexit je pomenil vprašanje za zdravila, za številne države. Tukaj res vlada zaskrbljenost. EMA in pa države so povečale ozavečnost med podjetji in zdravila, ki so pod centralnim nadzorom, um, so sedaj v redu in dostopna, ampak potem nekatere pa um, dopuščajo nacionalni organi. In tukaj se morda lahko pojavi problem po brexitu, glede teh zdravil. Sploh to velja za dve državi. Država, ki jo sama najbolje poznam, pa za Malto to še velja. No, bilo bi lepo, da se ratificira. Um, dogovor o izstopu, tako da ne bo um, veliko mote na trgu tudi pri dostopu do zdravil. Like Rad bi vas še poprašal nekaj v zvezi z eh, delavno skupino. Ne bi bilo bolj primerno, da bi Evropska agencija za zdravila bila tudi pristojna za preprečevanje pomankanja osnovnih zdravil s tem, da bi koordinirali proizvodne platforme. Moj kolega mi pa je svetoval, da naj ne omenjam Brexita v kliničnem smislu. Tudi sama ne bom tega omenjala v kliničnem smislu, ampak me to pač skrbi. Dejala sem že večkrat, da moramo najprej dobiti informacije za to, da sprejmemo odločitve. Delovno skupino smo ustanovili zato, da dobimo informacije. Najprej bom ocenila delo in rezultate te skupine, potem pa bomo sodelovali z vsemi udeleženimi za to, da bomo skupaj reševali to vprašanje, ki zelo vpliva na življenje evropskih državljanov, to je pomankanje zdravil. In še zadnji, Peter Lize. Najlepša hvala, tudi sam sem v situaciji kot drugi kolegi in to je, da ste že odgovorili na vprašanje, ki sem ga želel zastaviti. Sam sem zadovoljen z odgovori, je namreč to kot noč in dan v primerjavi s prejšnjim zaslišanjem. Še vprašanje glede, glede proti mikrobne odpornosti. Najprej izvajanje zakonodaje o veterinarskih zdravilih in da bi antibiotike pri živalih uporabljali kot zadnjo možnost, če ne celo prepovedali. Sam sem pripravljen na to, da bi prepovedali uporabo človeških antibiotikov pri živalih vi želi, pravite, da boste sodelovali z industrijo za razvoj novih antibiotikov. Boste storili enako kot pri pediatričnih zdravilih, zato da boste uporabili korenček in palico, da bi motivirali še bolj farmacevsko industrijo, mogoče celo bolj s palico kot s korenčkom. Thank you very much, Mr. Lees. And although uh, it's the last. Najlepša hvala, gospod Lize. Čeprav je to bilo zadnje vprašanje, moram reči, da je najbolj kompleksno. Naj odgovorim v dveh delih. Leta 2018 smo sprejeli zakonodajo v zvezi z veterinarsko krmo in zdravili. To je temeljni kamen področja protimikrobne odpornosti. Antibiotikov ne bi smeli uporabljati in so prepovedani pri vzreji živali, ampak se te določene antibiotike lahko uporablja samo pri ljudeh. Imamo zelo učinkovit sistem inšpekcij. Inšpektori obiskujejo držav članic in pogledali si bomo rezultate. Omenila sem industrijo in pa tudi inovacije. Evropska unija mora biti vodilna na tem področju, zato da lahko pripravimo teren za nove antibiotike za bolnike. In še nekaj, kar ste omenili rada bi videla oceno zakonodaje o zdravilih za pediatrično rabo. Pogledali si bomo, kje so vrzeli pomankljivosti, katere plati so dobre in na podlagi tega bi predlagali novo zakonodajo. Veliko krat ne gre za to, da potrebujemo novo zakonodajo, ampak da moramo izboljšati izvajanje že obstoječe. Uredba o pediatričnih zdravilih in zdravilih za redke bolezni je spremenila življenje velikemu številu bolnikov in otrok. Najprej bomo pogledali oceno, potem bomo videli, če je potrebna nova zakonodaja na tem področju. In še kratko dopolnilno vprašanje. Veliko držav članice strinja s tem, da potrebujemo inovacije na področju novih antibiotikov, vendar pa ne razumejo, da mora pri tem ukrepati Evropska unija. Se strinjate, da nima nobenega smisla, da prodajamo te nove rešitve na trgu, ker se takšna zdravila ne splačajo, bi Glede na to, da države članice ne ukrepajo, potrebovali evropski pristop. Prej sem dejala, da predvsem gledam v prihodnost, sedaj pa bom pogledala v preteklost. Leta 2017 je Evropska komisija predlagala akcijski načrt na področju protimikrobne odpornosti. Pod eno agendo za zdravje smo imeli sedem ukrepov. V mojem pismu namere sem omenila, da je zelo pomembno in to sem že velikokrat omenila. Predstavlja zelo veliki ziv, da imamo to zapisano. Imamo protimikrobno eh, odpornost, endokrine motilce, od vil do vilic, eh, strategija enega samega zdravja. Mi moramo biti odgovorni. Uh, se spoprijeti z izzivom in ukrepati. Zato menim, da moramo pomagati državam članicam, Evropska unija pa mora postati vodilna zaradi tega, ker je protimikrobna odpornost svetovni problem in zato to zahteva globalni pristop. Rada bi videla, da Evropska unija postane vodilna na tem področju. Najlepša hvala. Sedaj pa imate možnost za zaključni govor. Imate največ pet minut na voljo, če ne želite porabiti vseh pet minut. Eh, to je vaša odločitev. To sem razumela, kot da si želite, da govorim manj kot pet minut ne bom porabila vseh pet minut. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Spoštovane poslanke in poslanci, iz nas srca bi sem rada zahvalila za čas, ki ste ga posvetili za vsa vprašanja. V zadnjih tednih sem toliko krat slišala, da bo to zaslišanje grozna izkušnja. Vendar seveda moram priznati, da ni bilo najlažje, vendar pa je bilo vseeno lepo. Zelo sem vesela, da sem dobila priložnost, da sem se prvič pogovorila o tem resorju, za katerega upam, da bo postal moj del mojega prihodnega dela. Lahko vam zagotovim, da je ta resor zelo blizu mojemu srcu nobenega razloga ne bi imela, da sem tukaj, če ne bi verjela, da lahko res kaj storimo glede tega. Gre za to, da ta resor zadeva življenje državljanov, vsakodnevno življenje, živila, zdravje. Ko govorim o eno, enem zdravju, o enotnem zdravju, to niso samo pravne, prazne besede. To je razlog za to, da sem tukaj. Prisluhnila sem vas, vam prisluhnila sem vašim skrbim vprašanjem. Endokrini motilci, dostopno, dostopna zdravila, protimikrobna odpornost, vse to sem vzela resno. Sedaj se nahajamo v kritičnem trenutku. Državljani od nas pričakujejo, od nas vseh, da smo vodilni na področju preobrazbe. Zato moramo zavarovati naše dosežke, naše ekosisteme za prihodne generacije. Nismo v položaju, ko bi si lahko privoščili, da ne storimo ničesar. To dolgujemo našim državljanom in naši Evropski uniji. Odločena sem in obljubim vam, da bom storila vse, kar lahko, da bom v sodelovanju z vami lahko dosegla dobre rezultate. Priznam pa, da se imam veliko za naučiti, vendar vam lahko zagotovim, da se bom takoj lotila dela in da se bom hitro učila. Veselim se konstruktivnega sodelovanja z vami, kajti konec koncev odgovarjamo vam. S tem bom zaključila mojo zaključno izjavo, vendar preden končam, dejala še nekaj. Ne moremo več govoriti o javnem zdravju, o varnih živilih, o zdravju planeta, živali, okolju kot o ločenih zadevah. Včasih zgleda, kot da so ta področja ločena, vendar pa so med seboj povezana in državljani od nas zahtevajo rezultate. Vsi imamo en sam cilj pred očmi in to je zdravje. Delamo v dobro naših državljanov, prisluhniti moramo civilni družbi državljanom in se poslužiti znanosti. Trdno verjamem v to, da Evropska unija lahko doseže več. Še enkrat najlepša hvala. Porabila sem malce več kot tri minute in pol. Najlepša hvala za vaš čas. Veselim se že sodelovanja z vami.